Ja, meine Damen, meine Herren. Spoštovane gospe in gospodje, začenjam popodansko sejo odbora za nadzor proračunov. Naša tematika so pravice na področju proračunskega nadzora. Danes imamo v naši sredi predstavnike iz zahodno-balkanskih držav. Pozdravljam kolegice in kolege iz Albanije, Bosne in Hercegovine, iz nekdanje Jugoslovanske republike eh, Makedonije, iz Kosova, Črne Gore in Srbije. Prisrčno dobrodošli, lepo, da ste prišli sem. Najprej še nekaj tehničnih napotkov. Če se boste javili k besedi, predtem izpolnite tole, tale formular. uporabite torej to prijavnico in potem vam bomo dali tudi besedo. Mi smo torej odbor za proračunski odbor, 29 članov in nekaj nadomestnih članov imamo. Na popovdne dovolite, da najprej predstavim področje našega dela, našega odbora, način, in metode delovanja in podobno. V pogodbi o EU imamo nalogo za dajanje razrešnice komisiji za izdatke in za uh, račune. Gre za izdatke več kot 160 milijard evrov. Naš odbor mora pripraviti razrešnice. Gre torej za tekoči proračun, s katerim se ukvarjamo, gre pa se tudi za izvrševanje tekočega proračuna, eh, ko pa gre za pretekle proračune, pa je delomalce razdeljeno v dva odbora. To je delo, ki ga upravimo vsako leto. Sama sem že 14 let članica tega odbora. In zdi se mi, da je ta sistem ločevanja dober. Kajti kot parlamentarci se moramo res eh, natančno ukvarjati z vprašanjem, kako se troši denar, zakaj in tako naprej. Ker zadeva člane odbora za proračunski nadzor, mi dobimo 10 milijonov evrov za naše delovanje oziroma se porabijo in Potem se moramo vprašati, kaj so rezultati, kaj in kako se kaj počenja. To se nam zdi, da je naše bitne, bistveno področje delovanja. S državami Zahodnega Balkana smo se o tem že pogovarjali, pred nedavnim smo obiskali Albanijo, nadaljne načrtovane obiske pa imamo tudi v drugih državah regije. Odbor ne počenja nič drugega celo leto, kot da se ukvarja z preteklim proračunskim letom. Trenutno smo pri tem, da uh, smo končali nadzor nad eh, proračunom za 2016, sedaj se ukvarjamo z 2017. Deset inštitucij nadziramo, komisijo, parlament, svet, držav članic, Evropski svet računsko sodišče, sodišče Evropske unije, socialni odbor, regionalni odbor, potem različni pooblaščenci, ki delujejo v službi za zunanje delovanje. Vse ti, teh deset ima svoj upravni proračun, komisija pa ima tudi operativni proračun s programi. In temu proračunu posvečamo velik del našega dela ampak tudi druge, drugih deset inštitucij nadziramo. Imamo tudi 36 decentraliziranih agencij, sedem skupnih eh, eh, podozemov, to so različni programi javnega zasebnega partnerstva. Njihove proračune tudi proučujemo, ugotavljamo, kaj počnejo s tem denarjem. To je težišče našega dela v ta namen organiziramo javne predstavitve, naprimer z računskim sodiščem. Evropsko računsko sodišče opravlja delo, ki je zapisano v pogodbi. Enkrat na leto za vse, eh, vsa porabljena sredstva ugotovi stopnjo napake. Kaj je to stopnja napake? Ugotovimo, kakšen delež eh, finančnih sredstev je bil porabljen nenamensko. In to, ta nenamenska poraba je stopnja napake. Ta mora biti pod dvemi odstotki. Ko sem sama začela delati na tem področju, je bila ta stopnja 15 odstotkov, 14 odstotkov, sedaj je okoli 5 odstotkov. Torej, na podlagi dolgoletne kritike opazovanj smo dosegli precejšnje izboljšanje. Mi smo tudi tisti eh, odbor, ki največkrat zaseda. Do sedaj smo v tem mandatnem obdobju imeli 102 seji in v teh štirih letih smo razpravljali o več kot 250 poročilih in o 35 eh, stališčih. Vsako leto organiziramo veliko potovanj, tri v države kandidatke in eno potovanje v države izven EU. Tukaj se povežemo s eh, predstavništvi komisije ali službe za zunanje delovanje v teh državah. Pripravimo na podlagi teh eh, obiskov različne različna eh, poročila, priporočila, dajemo v izdelavo tudi študije, do sedaj smo jih 19 naročili tako imena knjiga o proračunu je akt, v katerem poteka, so, so zapisana vsa pravila za porabo finančnih sredstev v Evropski uniji. Okoli 40 odstotkov vseh uradnikov v EU je, eh, se, se bavi posredno ali neposredno z porabo finančnih sredstev. In Mi torej delujemo na podlagi zakonodaje. Ugotovimo tudi, ali glede na probleme, na katere nas opozori računsko sodišče, je treba še kaj nadzorovati. Poleg tega smo pristojni tudi za Evropsko investicijsko banko, Tukaj v izmenjavi z odborom za gospodarstvo se odločamo skupno, katere dejavnosti naj bi opravljala banka, kakšne rezultate mora s porabljenimi sredstvi doseči. Nadziramo banko z poročili in z e, pregledom letnih izkazov. Pristojni smo tudi za boj proti goljofijam. Tukaj sodelujemo z uradom za boj proti e, finančnim goljofijam, ki se imenuje OLAF. Pristojni smo tudi za Evropsko računsko sodišče, za uh, imenovanje članov, za uh, pripravo kandidatov in tako naprej. Če vse to seštejemo, boste razumeli, zakaj imamo zelo zanimiva področja dela. Delamo konkretno na problemih, in vsak dan se ukvarjamo s tem, ne, kar ne funkcionira v Evropski uniji. Mislim, da je to naša naloga. Treba je torej pač izkoristiti naše pristojnosti, da stvari popravimo. Vse skupaj poteka v letnem poročilu o eh, razrešitvah, kolega Celer, ki je poročevalec, bil za leto 2016, bo kasneje tudi dobil besedo in vam bolj konkretno predstavil naše delo pri pripravi in dajanju razrešnic. 36 agencij imamo, za vsako eh, por, eh, agencijo pripravimo posebno poročunsko poročilo. 52 poročil skupaj imamo, torej vsako leto skupaj s sedmimi skupnimi. Eh, podvzemi in desetimi inštitucijami. To je glavni del našega dela in ta poročila seveda pripravljamo zelo eh, pozorno. Običajno poročilo pripravi ena oseba, to je poročevalec. To je sistem, ki ga poznamo tudi v nemškem parlamentu, kjer imamo sistem, da posamezne politične skupine glede na njihovo moč pač dobijo naloge za pripravo poročil. Por, ko enkrat poročevalec imenovan pripravi to poročilo, ki mora iti skozi vse parlamentarne organe, drugi odbori, ne samo naš, eh, posredujejo mnenja o tem poročilu in v poročilu se vključijo ta mnenja in o njem na koncu glasujemo. Zato so običajno poročila imenovana po poroči, poročevalcu ali poročevalki ki je odgovorna za nje. Sem kaj pozabila? Ja, äh, Odbor ima predstavnike sedmih političnih skupin v parlamentu. Vsaka politična skupina imenuje svojega predstavnika in skupaj s predstavniki sama določim predstavnika katere študije bomo dali v, v delo, katera potovanja bomo upravili, kam, koliko, kdo bo vse sodeloval. To je bolj organizacijsko delo. Na moji desni je predstavnica sekretarjata, to so uradniki parlamenta, ki pomagajo ali naj bi pomagali odboru pri opravljanju dela. Na levi je gospa Hlabajova, ki je podpredsednica odbora prihaja iz druge politične skupine kot jaz, potem kolega Tarant je tukaj in še nekdo, gospod Von, ki predstavlja socialiste. Sama sem iz ELS-a. In tukaj imamo sistem, po katerem se posamezna eh, politična skupina imenuje, da ima predsednika določenega odbora za dve leti in pol. In druga najmočnejša eh, skupina potem alternativno prevzame predsedovanje po dveh letih in pol. To je običajno v odborih. Še vedno imamo 752 članov. Veste, da nas bo Združno kraljestvo 29. marca leta 2019 zapustilo. Oh. Potem bo samo 705 članic in članov parlamenta in potem bomo videli, kakšna bo sestava odborov. Naš odbor, med nami rečeno, ni zelo popularen, priljubljen. Zakaj? Zato, ker člani morajo opraviti veliko dela, dobijo ogromno dokumentov na mizo, morajo veliko prebrati. In dolgo, da lahko dalj časa zasleduje neko zadevo. Danes do povdan smo imeli banko iz, eh, vzhod, za vzhodno Evropo iz Londona prisotno pri na naši seji. Šlo je za razpravo, kakšne finančne podpore daje Evropska unija na področju jedrske varnosti, ko gre za razgradnjo eh, takšnih eh, elektrarn kot Černobil, pa tudi za razgradnjo in pomoč pri posledicah eh, uporabe eh, nuklearnega jedrskega goriva, naprimer v ruskih podmornicah. No, danes do povdne smo o tem razpravljali, to je bil konec večletnega dela, kajti Evropska unija eh, podpira finančno razgradnjo treh jedrskih central na Slovaškem, v Litvi in v, uh, Slova na Slovaškem. To so jedrske elektrarne tipa Černobil. No, in vseh treh eh, jedrskih elektrarnah smo bili, videli smo, kako eh, uporabljajo naša sredstva, kako razgradnja poteka, kakšne javne razpise organizirajo, zakaj obstajajo zamude. Tako da tudi konkretno lahko upravljamo svoje naloge na terenu. Sama se vedno veselim tega konkretnega dela in ljudem hočemo pokazati in dokazati, da se z njihovimi izjavami in navedbami kar na pamet ne strinjamo. Martina, še kaj dodam? Just, just one comment, hello. Dobar dan vsem. Uspeh vsakega odbora je odvisno od predsedstva. Mi imamo zelo močno predsednico, zelo zauzeto predsednico, predsednico In eh, rekla je, da naš eh, odbor res ni zelo popularen med kolegicami in kolegi. Veliko je treba prebrati, veliko se je treba poglabljati, ampak to pač moramo početi kot člani. Nisem jo plačala za to, da je to rekla. Es gibt zwei, es gibt zwei ähm, Arme der Haushaltspolitik. Kar zadeva proračunske organe, obstajata dva kraka. Evropski parlament na eni strani, svet, torej države članice na drugi strani. Treba se je izpogajati. Ko gre za razrešnice, smo mi na drugem mestu, države članice nam dajo priporočilo ali neko razrešnico eh, podelimo ali ne. Ampak žal, ko gre za porabo denarja in eh, doseganje rezultatov porabljenega denarja se žal države članice s tem bistveno manj ukvarjajo, kakor parlament. Rezultate, ko gre za izvrševanje konkretnega poračuna, potrebujemo bolj jasne, bolj konkretne, tako da lahko ugotovimo, ali je kritika glede doseženega upravičena. Države članice se med seboj primerjajo, imamo neke vrste naj uh, idealne kazalnike, benchmarke, in eh, vsaka država članica dobi svojo oceno in se lahko primerja s temi kazalniki. Recimo uh, bruto domači proizvod, stopnja brezposelnosti, to sta dva primera kazalnikov. S 40 milijardami sredstev za kmetijstvo vsako leto se moramo vprašati, ali kaj za milijardami evrov za strukturne sklade vsako leto dosežemo. To, te komparativne tablice oziroma tabele pripravimo tako, da države članice lahko ugotovijo, eh, na katerem mestu so. To je morda za države Zahodnega Balkana tudi zanimivo. Leta 2000, 1999 smo zavrnili v tem odboru razrešnico komisiji in takrat je takratna komisija odstopila. To je zgodovinski datum bil. Zakaj? Zato, ker so vsi hoteli se na nek način izogniti tej nevarnosti, da bodo morali odstopiti. Naša vloga je konstruktivna. In zgodaj moramo opozarjati napak, na napake, tako zgodaj, da lahko odpravijo napake. Mi želimo odpravljati napake, ne pa kritizirati ljudi ali se veseliti tega, da vedno znova najdemo napake. No, vedno znova jih najdemo, ampak tega se ne veselimo, samo opozarjamo na nje. Več vam o našem delu ne bi sedaj le govorila. Če boste imeli vprašanje o tem, jih lahko sedaj zastavite, sicer pa bom dala besedo kolegi Celerju, ki bo govoril o postopku razrešnic. Ja, imate kakšno vprašanje? Nimate? Dobro, potem pa kolega Celer. Hvala, gospa predsednica. Veliko veselje mi je toliko kolegic in kolegov iz nacionalnih parlamentov videti tukaj. Pozdravljeni v našem parlamentu proračunskem odboru. Odboru za proračunski nadzor. Kaj je na proračunski nadzor, kaj počenja naš odbor, to vam je povedala naša predsednica. Sama, sam pa se že v zadnjih letih tri leta konkretno ukvarjam z razrešnico za komisijo. Leta 2014 sem bil poročevalec za Evropsko ljudsko stranko. Potem leta 2015 in 2016 sem bil poročevalec parlamenta za razrešnice. Skupaj z poročevalci, ki so mi jih dali na voljo posamezne politične skupine. Proračunska zakonodaja je zakonodaja o suverenosti parlamenta. Poleg sklepa o proračunu, ki ga mora sprejeti proračun in ki je potem podlaga za vse nadaljne dejavnosti naših demokratičnih institucij. Torej, poleg tega je pomembno še nekaj. Vprašanje je, kako cilje, ki smo jih določili in jih želimo doseči s proračunom, tudi dejansko dosežemo. In ali so pravila, ki so pravila, ki jih za izvrševanje proračuna imamo tudi spoštovana. To je najprej naloga odbora za proračunski nadzor, nam pa pomagajo pri tem letna poročila posameznih generalnih direktoratov komisije, ki poročajo o lastnih eh, dejavnostih za določeno proračunsko leto ampak pomembna podlaga za nas so seveda tudi letna poročila Evropskega računskega sodišča, ki se drugače s svojimi sodelavci in strokovnjaki lahko na licu mesta ukvarja z revizijo, preverjanjem izvrševanja proračuna. Tu je računsko sodišče zelo dober partner za nas. Računsko sodišče poleg eh, letnega poročila o izvrševanju proračuna pripravlja tudi posamezna področja oziroma posamezna poročila za določene teme, za določene sektorje, ki so pomembni za proračun Evropske unije. To je še en zelo pomemben vir za delovanje našega odbora. Zakaj potrebujemo ta stik? Zlasti z nacionalnimi parlamenti ali pa z posameznimi regijami. Na mnogih področjih izvrševanja proračuna v EU obstaja tako imenovan eh, deljen postopek upravljanja. Kaj to pomeni? Cilj je predloži komisija, parlament in svet pa kot soodločevalca potrdita ali spremeta te predlagane cilje komisije. Pri tem morata imeti tudi eh, potrditev parlamenta in predstavnikov posameznih držav v svetu. Potem dobi komisija nalogo, da te cilje vsega, začne uresničevati in da organizira upravni eh, postopek, za katerega je pristojna. Recimo za kohezijsko politiko, za strukturne sklade, pa poteka to v tako manjem shared management postopku, postopku deljenega upravljanja. Torej, ko gre za izvrševanje proračuna za posamezne projekte in programe, ki jih podpirajo iz sredstev Eh, evropskega proračuna, pač potekajo v državi članici ali v neki regiji, recimo, če gre za porabo finančnih sredstev iz regionalnih skladov. Torej tudi regije so v tem, teh primerih odgovorne za izvrševanje proračuna. Če gre za mešano financiranje nekega projekta, evropska sredstva in sredstva iz eh, nacionalnih proračunov, če se dopolnijo ta sredstva tam, kjer je to možno tudi iz sredstev regije posamezne. V tem primeru pa velja cela vrsta eh, pravil za izvrševanje proračuna. Tisti, ki so prejemniki finančnih sredstev in izvajajo projekte, morajo spoštovati ta pravila. Torej, nadzor na licu mesta opravljajo države članice skupaj s svojimi institucijami, ki so na nacionalni ravni pristojne za nadzor proračuna ali za nadzor izvrševanja proračuna. Tudi z vzorčnim preverjanjem to lahko preverja računsko sodišče. Če gre za 10 tisoč projektov vsako leto, si lahko predstavljate, da računsko sodišče ne more vsake posamezne, eh, vsakega posameznega projekta preverjati. Na podlagi naključnih vzorcev računsko sodišče preverja, kateri projekt eh, poteka eh, namensko, ciljno in v skladu z pravili. Ali pa ali je prišlo do napak v upravljanju pri samih prejemnikih eh, finančnih sredstev in če se to zgodi, se sredstva morajo vračati. Evropski parlament se zauzema za stopnjo napake, ki je največ 2 odstotka, ko gre za preverjene, revidirane projekte gre torej za prag bistvenih ali vsebinsko pomembnih eh, stopenj napake. Če prije do večje napake, potem zahtevamo, da se odpravijo, da se popravi in potem se ponovno posamezni program oziroma projekt preveri individualno. Če se izkaže, da so sredstva celo zlorabljena bila, finančna sredstva, da ni prišlo samo do napak, temveč da je prišlo za porabo finančnih sredstev v popolnem neskladju z eh, nameni, da gre torej za sum goljofije, potem se vključijo tudi druge inštance oziroma institucije, kot recimo OLAF, Urad za boj proti goljofijam, ali pa država članica oziroma prejemnik finančnih sredstev, ki niso delovali namensko, morajo vrniti takšna finančna sredstva. Vse to je del proračunskega nadzora. Nadzorniki, zlasti člani našega odbora, imajo možnost, da na podlagi pisno prejetih letnih poročil, recimo komisije ali pa Evropskega računskega sodišča, lahko pisno postavljajo dodatna vprašanja na komisarje in komisarke, ki morajo odgovoriti na nje. Organiziramo pa tudi javne razprave, kot recimo je ta v okviru odbora za računski nadzor. Pogovarjamo se tudi z generalnimi direktor, direktori generalnih direktoratov ali pa tudi s komisarkami in komisarji, ki jih včasih tudi ustno povprašamo za njihova stališča. Najbolj pomembno pri tem je seveda, kdo je za proračun odgovoren komisar v kolegiju. Kar zadeva sodelovanje v okviru deljenega upravljanja, je treba povedati, da je, ugotavljamo, kje je največ, eh, sto, največ napak, kje je najvišja stopnja napak. Slasti, eh, če gre za izvrševanje proračuna, ki niso komisija, ki niso, za katere niso pristojne komisija ali, generalne, ali agencije, No, v takih primerih smo zainteresirani za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, ki seveda imajo tudi svoje postopke za proračunski nadzor. Te poskušamo okrepiti in upoštevati pri našem delu tudi njihove izkušnje. Ne zaradi tega, da bi prejemnike finančnih sredstev na nek način zastraševali in da bi jim otežili življenje. Ne, to počnemo zato, da bi ugotovili, zakaj je prišlo do napak, zakaj je prišlo do zamud pri izpeljevanju in izvajanju projektov in kako bi lahko se izognili tem napakam. Morda zaenkrat dovolj o tem samem postopku. Hvala. Hvala lepa. Če imate kakršnokoli vprašanje, samo dvignite roko in lahko spregovorite v svoji materinščini, ker imamo na voljo tolmačenje. Tudi za neuradne jezike. No, sploh eh, ne moram verjeti, da imamo program, pa nikjer ne piše, ki traja dve uri, pa nikjer ne piše, da se ljudje lahko oglašajo. Tako da eh, vam povem še enkrat, lahko se oglasite, lahko imamo razpravo, zdaj pa je na vrsti kolegica Šmit.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 računsko sodišče zaključi svoj del v zvezi z razrešico v formalnem postopku razreševanja, potem smo na vrsti mi, da začnemo s svojimi pripravami na podlagi dokumentov, ki jih prejmemo od komisije in seveda tudi od računskega sodišča. In potem razdelimo svoje delo po skupinah. Prvi del pomembnega dela je analiza eh, revizije, ki jo pravi računsko sodišče, drugi pomembni del pa je dialog s komisijo. Potem pa tu prideš do podrobnosti, ki jih rešujemo skupaj tudi s pomočjo nacionalnih strokovnjakov, vendar v okviru večletnega finančnega okvira. To je v bistvu večletni proračun, ki smo ga tako poimenovali. Tu gre potem tudi za sklop vračil sredstev, kar temelji na številnih obveznih elementih, ki jih je treba preveriti, kar pomeni, da da se določene zadeve obračunavajo šele nekaj let po dodelitvi sredstev, recimo en plus tri, tri leta po zaključku nekega projekta ali programa. In trenutno recimo se zaključujejo projekti, ki se bodo dokončno obračunavali leta 2020. Celovito podobo o celotni porabi, torej lahko dobimo šele čez nekaj let, potem ko so bila sredstva že razdeljena. No, potem, ko zaključimo ta del svojega dela in eh, ko zaključimo obdobje, vključno z letom 2017, bomo nadaljevali z delom na naslednjem obdobju. Tudi je prišlo do določenih eh, bistvenih razlik v primerjavi s prejšnjimi leti zaradi begunske krize in to se bo bistveno poznalo pri letu 2017 in se nadaljuje tudi v leto 2018, kar bomo seveda upoštevali tudi pri izdelavi osnutka novega večletnega finančnega načrta. Ta postopek se torej dogaja usporedno. Pri tem si prizadevamo, da ustrezno prilagodimo tudi metodologijo postopka razrešnice in včasih izdamo tudi priporočila komisiji in svetu. V bistvu gre tudi za to, da zabeležimo vse, kar se je dogajalo v prejšnjih letih in eh, da parlament pove svoje stališče o tem. Pri tem pregledujemo tudi delovanje sistema pri komisiji na podlagi priporočili mnen računskega sodišča in ravno danes smo od računskega sodišča slišali, da bomo morali razviti še podrobnejši sistem nadzora in preverjanja. V zadnjih nekaj letih smo sicer imeli že utečene postopke, eh, tudi v zvezi s povezavo z nacionalnimi proračuni. Tako da na nek način gledamo tudi, kakšna je učinkovitost komisije, kakšna je stopnja napake in podobno. S tem postopoma stalno nižamo stopnjo napak. Napake je vedno zelo težko. Eh, nadzorovati in eh, omejevati, še zlasti, kadar gre za kohezijske in strukturne sklade. Ker tu prihaja potem še do dodatne ravni zapletenosti, saj gre za sofinanciranje potem je tudi odvisno, kako so strukturirane te zadeve v državi članici. Pri nas v Španiji, na primer, imamo še razdelitev po regijah in potem so tudi ministerstva in druge pristojni organi ustrezno organizirani. Vse to pa vpliva na upravljanje sredstvi, ki se dodelijo za določene projekte, torej namensko. Mi si pri vsem tem prizadevamo, da je naše delo čim zanesljivejše in eh, pri tem še zlasti pozorno spremljamo dogajanje na tako imenovanih bolj tveganih področjih. kot je na primer tudi področje begunske krize. Eh, določene postavke so se tekom časa nekoliko razširile, razčlenile in vse to je treba upoštevati. Vsi ti sestanki so za nas eh, zelo dragoceni in koristni, tako da vsaj enkrat na leto pregledamo zadeve, ki izhajajo iz poročila in izdamo priporočila in pri tem potem obiščemo tudi nacionalne parlamente in ustrezne sogovornike na njihovi strani, torej ustrezne odbore. Vsem tem je torej pomen našega dela in letnega poročila Evropske unije. Zato uh, vas želimo pogumiti, da greste na take predstavitve in razgovore, kadar vidite, da potekajo, ker nam lahko veliko pripomorete pri iskanju rešitev. Kolega Celar bi rače nekaj dopolnil, izvolite. Eh, hvala, no, ne dopolniti, rad bi vas nekaj vprašal, kolegice in kolegi. Zelo dobro se mi zdi, da so z nami tudi kolegi in kolegice eh, iz nacionalnih parlamentov, iz držav kandidatk eh, in držav, ki so z nami povezane prek sosedske politike. Za to področje se namenja kar obsežen del evropskega proračuna. Pogajanja tečejo, sredstva se dajo na voljo in kolikor vem, se ta sredstva iz evropskega proračuna le redko prelijajo v nacionalne proračune teh držav, običajno z njimi upravljajo vlade. Kako močan je torej parlamentarni nadzor oziroma ali vlade teh držav obveščajo nacionalne parlamente o porabi evropskih sredstev? So vam informacije o tem na voljo? V kolikšni meri imajo torej kolegice in kolegi iz teh držav možnost sodelovati pri izvajanju in izvrševanju ter porabi teh sredstev? Imate pravico so odločanja, kaj se s tem zgodi? Za nas bi bilo to vsekakor koristno izvedeti, da bomo lahko v prihodnje še bolje sodelovali. Sam sem ugotovil, da se v teh državah, ko gre za vprašanja razvojne politike, v parlamentih le redko ve, kaj se da na voljo iz Evropske unije, s katerimi instrumenti se to počne, da so bile te informacije na voljo le v omejeni obliki. Hvala. Tako. Slišali smo vprašanje, bi lahko kdo odgovoril na zastavljeno vprašanje v imenu svoje države in v imenu svojega parlamenta? Achim, sieht schlecht aus. Mm, slabo je videti vse skupaj. Zanima nas torej, ste upleteni v upravljanje evropskih sredstev, imate nadzor nad tem, kaj z evropskimi sredstvi počne vaša vlada v vaših državah? Imate kakršenkoli pregled nad tem? Bi lahko kdorkoli kaj povedal v zvezi s tem? Izvolite. Zahvaljujem. Dubravka Filipovski. Najljepša hvala. Dubrovka Filipovski u imenu Narodne skupštine Republike Srbije. Rada bi se zahvalila za to kar ste organizirali to konferenco Proračun Evropske unije je vsekakor zelo pomembno vprašanje v katerem koli trenutku, tudi kadar se razpravlja o novem oblikovanju proračuna za naslednje obdobje. Za nas je zelo pomembno, da smo skozi eh, predlog za novo obdobje novih finančnih eh, perspektiv do leta 27 dobili predstavo o tem, kakšna sredstva bodo namenjena Zahodnemu Balkanu in glede na to, da ste nam zastavili konkretno vprašanje v zvezi s proračunskim nadzorom in revizijo ter v zvezi s sistemom v Republiki Srbiji, naj povem, da je pri nas predvidenih več ravni Eh, nadzora, tako na notranji ravni, potem je tu še notranja revizija, proračunska inšpekcija, ki se izvaja v okviru Ministrstva za finance, tudi v avtonomnih pokrajinah. Potem imamo še osrednji urad za kontrolo in revizijo pri Ministrstvu za finance, ki je ki predpisuje tudi metodologijo in izvaja usposabljanje ter tudi zunanjo revizijo, ki jo sicer izvaja državna ustanova za revizijo, ki je potem tudi neposredno podrejena in odgovorna skupščini. Kot ste tudi sami že povedali, je delo vašega odbora zelo podobno delu nacionalnih odborov pri nacionalnih eh, parlamentih, je pa to zelo zapleten in dolgotrajen proces, ki pa ponavadi ni zelo priljubljen, vendar nič hudega, to je naša obveznost po ustavi in po drugih zakonih, tako da to sprejemamo. Kot ste dejali, se vaš odbor za proračunski nadzor ukvarja eh, s tem, da ugotavlja, kaj ne deluje dobro in potem poskušate s svojim delom odpraviti napake. Imate 35 agencij in vsaka od njih eh, dvakrat letno pripravi poročilo. Potem so za to zadolženi tudi konkretni poročevalci. In moje vprašanje, če sem se že oglasila na vaš poziv, govorili ste o kazalnikih, kar se mi zdi zelo pomembno pri proračunskem nadzoru, tudi pri vsakem nacionalnem parlamentu. Ali potem eh, vaš odbor namerava izdati neke vrste priporočila eh, za nacionalne parlamente, ker to bi bilo za nas lahko zelo koristno. Potem, poleg teh mehanizmov, ki sem jih že naštela, lahko povem, da ima pri nas nacionalni parlament tudi proračunski urad in da smo edina država na Zahodnem Balkanu, torej edini parlament, ki ima tudi portal namenjen nadzoru nad javnimi financami. Trenutno smo ravno v fazi izvajanja tega portala in zdi se nam, da je res ključnega pomena za nadzor nad proračunom vse stališča parlamenta. No, toliko za začetek in najlepša hvala. Dank, hvala lepa, gospa Filipovski iz Srbije, če sem prav razumela, ja. Hvala za poradne informacije. Je še kak odziv? Bi še kdo rad spregovoril? Res bi vas opogumila, da izkoristite priložnost in danes spregovorite. No, odbor za proračunski nadzor je obiskal Srbijo, to lahko povem. In vsekakor bomo pripravili mnenje o, pred, o pristopnih državah, državah kandidatkah. Obstajajo kebenhavnski kriteriji, s tem se sicer ukvarja več odborov. Eh, sem pa že razmišljala o tem, da je treba pripraviti priporočila. Eh, zaradi primerov, kot so recimo Mačarska in Poljska, ko se zdaj pojavljajo velike težave, ker je treba nenehno izvajati nekakšne nadzorne mehanizme nad državami, ki so pristopile na novo. Uh, Zato je treba ohranjati naš vpliv v teh državah. Vemo, da se države res trudijo izpolniti svoje obveznosti, da bi uspele vstopiti v Evropsko unijo, ko pa enkrat pristopijo, pa se marsikatera prizadevanja potem opustijo. Vendar pa, če želimo biti na dolgi rok uspešni kot skupnost, potem želimo, da tudi države eh, ostanejo uspešne na dolgi rok če vzamemo za primerjavo višegrajsko skupino, eh, češko, slovaško, polsko in mačarsko, vidimo, kolikšna prizadevanja eh, so potekala v teh državah pred pristopom in kaj se je dogajalo po pristopu. Mačarska je tista, ki eh, ima v tem trenutku najslabšo situacijo v gospodarstvu in to kaže, kakšen vpliv res ima mm, vlada, ki je bolj avtoritarne narave. Zato se mi vsekakor zauzemamo za to, da se nove države, članice ne nehno spremlja, pa ne zato, da bi vas kaznovali, ampak da vam pomagamo. Imamo mehanizem za sodelovanje in preverjanje v Bolgariji in Romuniji, tudi naš odbor se je intenzivno ukvarjal s tem mehanizmom, redno smo se o tem pogovarjali, uporabljali smo mehanizem, preverjali. Uh, Mm, kakšen napredek se je dosegal in kako se še kaj da izboljšati. Potem se je vzpostavil meha. Bi se lahko vzpostavil drugi mehanizem, ampak tega si ne predstavljam za Zahodni Balkan, ker je tam situacija še vedno zelo slaba. Mehanizem pa se mora izboljšati, In potem, ko boste enkrat pristopili, bomo mi porabili čas, da bomo ta mehanizem v tolikšni meri izboljšali, da se ga bo dano tudi bolje uporabljati. Tako da smo le deloma zadovoljni s tem, kaj se je doseglo. Če si pogledate situacijo v Romuniji, lahko le rečemo z uporabo mehanizma za preverjanje spremljanje, da še vedno marsikaj ni v redu.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 bi rada vse spomnila, kako je sploh nastal parlamentarizem. V 12. stoletju smo imeli kralja Janeza, ki je bil malce lahko miselen, preveč je zapravljal, zato je moral dvigniti davke, baronom pa to ni bilo všeč. Zato so se zbrali, ga malce udarili po prstih in mu preprečili, da bi postal še bolj razsipen in porabljal še več denarja. Mi smo kot eh, poslanci nekaj takega kot baroni iz tistih časov. Eh, sicer eh, nismo na tako visokem položaju, ampak hočemo izpolnjevati svojo nalogo. Torej, tistim, ki porabljajo evropski denar, gledamo pod prste in pazimo, da vse teče dobro. In sama res eh, cenim, da opravljamo tako pomembno nalogo. Že od kolegov smo slišali, kako teče proračunski nadzor. Sama pa sem poročevalka za proračun parlamenta. Morda se to sliši malce čudno, ker eh, sami sebe nadziramo pri uporabi proračuna. In to pomeni, da sami sebi podelimo razrešnico. Od kolegov sem slišala, da se postopek razrešnice prične z objavo letnega poročila Evropskega računskega sodišča, prečetek novembra, to je naša delovna podlaga, potem pa gener generalni direktorati vse do komisarjev lahko predstavijo svoje stališče tako v pisni kot v ustni obliki. Potem se predlo vložijo predlogi sprememb in na koncu se o končnem poročilu glasuje na plenarnem zasedanju. Od oktobra do aprila prihodnje leto mora biti celoten postopek zaključen. Razrešnica za Evropski parlament eh, se podeljuje malce drugače. Eh, sodelujemo predvsem z generalnim sekretarjem, v tem trenutku je to Klaus Vele, zelo vpliven Nemec. Novembra običajno pripravi tako imenovani follow-up ko so bila letna poročila že pripravljena, potem se pripravi katalog, nabor vprašanj, vprašanja pošljajo tisti, ki jih to zanima in potem običajno poteka še javna predstavitev oziroma zaslišanje v zvezi s temi vprašanji iz kataloga. Vse ostalo pa sledi enakemu postopku kot pri razrešnici komisije. Tudi pri razrešnici Evropske, Evropskemu parlamentu je treba vse delo dokončati od novembra enega do aprila drugega leta. Kar se tiče številk, kot rečeno, sem poročevalka za nadzor izvrševanja proračuna za leto 2017. V tem letu Eh, je imel parlament odhodke v višini 1,75 milijarde evrov, ampak da vas ne bomo bremenjevali le s številkami, 30 odstotkov tega zneska se eh, da za politično delo, 20 odstotkov za stavbe in več kot 40 odstotkov za stroške osebja. Posebnost pri proračunu parlamenta je ta, da gre za običajno upravni proračun v večji meri. Torej. In to je v nasprotju z operativnimi proračuni, s katerimi se financirajo projekti, raziskave in tako naprej. Obstajajo priljubljene teme, ki jih obravnavamo eh, jaz in moji kolegi, o katerih razpravljamo vsako leto. In Eh, rešitve so nekje v daljni prihodnosti. Po eni strani je govora o pokojninah, pokojninskih sladih za nekdanje poslance. Eh, to obstaja že desetletja in vsako leto nam to povzroča nove težave. Vedno je vključena tudi točka, no, imamo predsedstvo, kjer imamo predsednika, 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev. Ponavadi imamo dve zasedanji predsedstva na mesec in takrat se odločajo o, o tem, kaj počne uprava. O tem, kako se spremajo takšne odločitve, poslanci ne vemo eh, kaj dosti. Ne vemo, kaj, o čem se je razpravljalo na sestankih, kako so se spremale odločitve, eh, je bila za nje velika večina ali ne in kako eh, se sploh sproži pobuda za takšne odločitve. Imamo tudi vozni park. In torej parlament kot institucija, malce drugače bom začela, imamo vozni park, ki je precej velik. Imamo, zaposlen, eh, imamo voznike, ki za nas delajo prek pogodb, niso pri nas zaposleni iz varnostnih razlogov. Eh, In ne vemo, kaj se bo v prihodnosti dogajalo s tem voznim parkom. Vsi smo se zavezali varstvu podnebja, varstvu okolja in zato smo eh, zdaj deloma eh, prenovili vozni park, tako da je, da, da, da je več električnih vozil. Eh, in ne vemo, kako bo v prihodnje. Se bomo morali odpovedati tudi sintetičnim gorivom oziroma katere znamke avtomobilov bodo sploh na voljo. Uh, In uh, zakaj? Vse to so vprašanja, s katerimi se običajni poslanci redko ukvarjajo in na nje težko odgovorijo. Ampak, če imate srečo, da ste poročevalka kot jaz, to sploh ni vprašanje. Takšna eh, vprašanja vam lahko zastavijo oziroma takšno vprašanje lahko zastavite vsakemu izmed osmih direktoratov in potem dobite odgovor. In res eh, čudovito lahko vidite, kako parlament deluje. Vendar pa vsi sodelavci v parlamentu ne izpolnjujo povsem enakih pravil, tako da je ponekod kaj malce samo, samovoljno. Nekje potrebujete le podpis, druge še dovoljenje, tako da je marsikaj netransparentno, če se s tem ne ukvarjate poglobljeno. In vedno znova se tudi zastavlja vprašanje, kaj se dogaja v upravi parlamenta, v pravnih enotah in kaj se dogaja v pisarnah poslancov. Eno izmed najdražjih težav verjetno poznate. Mediji nas pogosto opisujejo kot potujoči cirkus. Enkrat na mesec se odpravimo v Štrasburg, tam smo en teden, kjer potekajo redna zasedanja parlamenta, tako da se mi, naši asistenti, sodelavci, člani uprave, redno selimo na podlagi precej stare pogodbe sem in tja in to stane. Uh, par sto milijonov. Veliko kolegom se to zdi povsem nepotrebno, tudi sama sodim v to skupino. Ampak kot rečeno, pogodbe spreminjati je težavna naloga, to smo opazili že pri Brexitu, ko je bilo treba eh, pogodbo pravzaprav prekiniti. Takrat smo ugotovili, kako težka naloga je. Pravzaprav to je. postopke upravljanja, se pogosto preoprašuje tudi stroške upravljanja in vedno je treba razmišljati o tem, da gre pravzaprav za ogromen aparat eh, s tudi zelo velikimi nepremičninami. 78 odstotkov nepremičnin pravzaprav prav pripada nam. Gre za urade za zvezo v različnih državah članicah, gre za stavbe tu, v Belgiji, gre za stavbe v Štrasburgu, pa tudi v Luksemburgu. In uh, potem se seveda zastavi vprašanje, kako se z vsem tem upravlja. Na eni strani imamo torej obsežno premoženje, ki precej stane, ko, sploh ko pomislimo še na vzdrževanje. Uh, Torej, razrešnica parlamenta je zelo zanimiva, zelo bogata. In ko se kot poročevalka ukvarjate s, s to upravo, ugotovite, kako pravzaprav poteka delo poslanca. In kakšno dobro delo se pravzaprav upravlja tudi za samimi kulisami. V nekaterih direktoratih se določene države bolj cenijo kot druge, recimo pri varnostnih uslužbencih Belgija, Francija in Romunija predstavljajo več kot 500 uslužbencev v tej skupini. Tako da geografsko ravnovesje ni vedno zagotovljeno, ampak včasih so za to zelo dobri razlogi. No, to, kar smo si ogledali zdaj, to, kar prihaja iz predsedstva, z, z, vidimo, da oddelki parlamenta upravljajo dobro delo. Seveda so vedno tu in tam pomankljivosti. In no, številni uh, me imajo včasih za zlobno, ker povdarjam, kaj vse ne deluje, ampak to je treba izpostaviti, ker ne more biti tako, da smo mi v proračunskem nadzoru, nadzu, uh, odboru za proračunski nadzor, nadzorujemo komisijo pri eh, sebi pa bi potem hitro spregledali vse tisto, kar ne deluje, tako ne gre. Tako da vsekakor obstaja par vrzeli, par mest, kamor ne pogledamo radi, ampak eh, je pa tudi res, da parlament upravlja dobro delo. Kot vidite, naši tolmači pravkar stavkajo. Ampak eh, tudi to sodi zraven, če to razumemo ali ne. Ampak torej ne glede na to, za kateri oddelek gre. Varnost je zdaj eno izmed pomembnejših vprašanj za parlament, potem uh, vozniki in tako naprej. Povsod se dela odlično, tam pa, kjer so pomankljivosti, pridemo zraven mi, na to pokažemo s prstom in potem iščemo skupne rešitve. Ja, herzlichen dank. Wenn Sie Fragen haben, wer jetzt am Torej, če imate vprašanja, jih kar zastavite, pripombe tudi lahko. Ja, e, vidim, da so podrobnosti take, da se že lahko veselimo poročila v razrešnici. Kolega Celer. Potem pa imam spet vprašanje za kolegice in kolege. Zdaj spet obravnavamo to točko. Eh, govorimo tudi o skupni prihodnosti, ampak to lahko povežimo. povežemo. Torej, prepoznavnost in učinkovitost evropskih projektov na Zahodnem Balkanu, čezmejno sodelovanje. Sem tudi član uh, odbora regi, kjer obravnavamo strukturne sklade in v trenutnem obdobju financiranja prav čezmejno sodelovanje ni potekalo le znotraj regij, med regijami v Evropski uniji, šlo je tudi za čezmejno sodelovanje s sosednjimi državami, državami v sosedstvu. In zato smo naše instrumente odprli. V prihodnjem večletnem finančnem okviru pa naj bi se ta element še okrepil. Tudi znotraj Evropske unije med državami še vedno ostajajo ovire zaradi različnih nacionalnih uh, sistemov. In zato smo razmislili o instrumentu, da bi lahko regije lažje sodelovale med seboj pod naslovom Evropska zveza za teritorijalno sodelovanje. European Grouping for Territorial Cooperation se to glasi v angleščini. Če si pogledam zemljevid, je zdaj skoraj da 60 takšnih institucij združenih v tej organizaciji, ampak čezmejno sodelovanje z državami v sosedstvu pa je še vedno precej omejeno. Med mačarsko in karpatskim delom Ukrajine mislim, da se je vzpostavila. Eh, takšna vez, takšno sodelovanje. Eh, marsikaj pa še ostaja. Ali o tem, kdaj govorite pri vas? Za ljudi se mi zdi je že pomembno, da ne govorimo le o prostem gibanju ljudi in eh, odpravi meja znotraj Evropske unije, temveč tudi tam, ko so regije povezane zgodovinsko in se med seboj ne razlikujejo kaj dosti, da tudi tam lahko sodelujemo. Če zato obstaja možnost, če zato obstajajo različni skladi in instrumenti, da se povežemo, ki delujejo znotraj Evropske unije, bi bilo verjetno dobro izkoristiti eh, za čezmejno sodelovanje tudi v sosedstvu z novimi predlogi, z novim predlogom uredbe, bi dobili še eno uredbo, s katero bi ovire, kjer te še obstajajo za čezmejno sodelovanje, še bolj, bolje odpravili. Ko bo enkrat odločeno o tem, kaj je predlag, o tem, kar je zdaj predlagala komisija, bi torej, ko gre za takšno teritorijalno sodelovanje, kjer sodelujo različne institucije, sem sodijo tudi univerze, naprimer, bi lahko, morali imeti tudi možnost dostopanja do evropskih skladov. In tu mislim na tesno sodelovanje z vami, to se mi zdi nujnega pomena. Delo pri nas že teče, se je že pričelo v Evropskem parlamentu. Moramo pa se pogovoriti tudi z vami, če bi bili na to pripravljeni, če obstaja interes pri vas, da okrepimo takšno čezmejno sodelovanje in zato pripravimo nove poti, da tako izboljšamo skupno življenje v Evropi, bi bilo to seveda koristno. To je neodvisno od predpristopnih pogajanj, eh, ki jih vodijo vlade. V vsakem primeru je treba, po mojem, okrepiti sodelovanje. Eh, sploh v vaših državah. Za zunanjo politiko naj bi imeli kmalo skupno krovno uredbo, ko, kjer bi dosedaj ločene instrumente za eh, razvojno sodelovanje, za podporo predpristopnim procesom, pa tudi sredstva za sosedsko politiko dali na voljo v enem instrumentu. Tam bi se sicer še vedno ločilo med različnimi področji politik, vendar pa bi s tem lažje opredelili, s katerimi izzivi se soočamo in potem lažje in hitreje poiskali rešitve za nje. Recimo, eh, zdaj je prišlo do številnih vprašanj povezanih z migracijami in na nje se moramo odzvati. Eh, kdor prej pride, prej melje. Torej, če so izzivi tako veliki, da za instrument za sosedsko politiko oziroma instrument za predpristopno pomoč to ne more biti razrešeno, bi bilo morda lažje, če bi eh, to združili. In zato se res postavlja vprašanje, če je to za posamezne instrumente pretežka naloga, kako bi morda to olajšali s sodelovanjem. Hvala lepa. Predlagam, da se tega lotimo v drugem delu, ko bo šlo za evropska sredstva in sodelovanje na Zahodnem Balkanu. Zdaj se ukvarjamo s postopkom razrešnice. Eh, drugi del pa bomo posvetili preostalim vprašanjem, ki ste jih zastavili. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Kon v zvezi z razrešnico in evropskimi institucijami. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Dober dan, e- Hvala, gospa predsednica. Dober dan. In še nekaj sem poskusil reči v albanščini. Sem Ant Kon, član Evropskega parlamenta, prihajam iz bližine mesta Aachen v Nemčiji in vas prisrčno pozdravljam v naši sredi. Sem tudi član delegacije za Albanijo, nisem pa do sedaj še imel priložnosti priti v Albanijo. S kolegico Diabalovo sem, bila, sem bil v Srbiji in na Hrvaškem lansko leto. Torej sem si ustvaril neke vrste predstavo vaših držav. Vesel sem, da tukaj lahko poslušate predavanja o Evropski uniji. Upam, da to ne bo preveč naporno za vas. Sem poročevalec za proračunsko leto 2017, ko gre za razrešnice drugih evropskih inštitucij. Gre za vse inštitucije z izjemo komisije in z izjemo parlamenta, o čemer ste že slišali. Gre za odbor regij, tudi to je telo, v katerem so zastopane regije Evropske unije, mnogi župani mest so tam, potem to velja tudi za Evropski socialno-gospodarski odbor, kjer so zastopani strokovna združenja, to velja za računsko sodišče, za sodišče Evropskih, eh, Evropske unije, za Evropskega ombudsmana, za podatke, Evropski svet in svet Evropske unije. Vse te tako imenovane druge inštitucije so zavezane k temu, da poročajo finančno vsako leto Evropskemu parlamentu. Vsako leto si natančno ogledamo, v kolikšni meri so te institucije izdale izdatke za upravno delovanje, okoli šest odstotkov celotnega proračuna. Pomembno je tudi, da namensko porabijo te institucije ta sredstva v skladu s pravili. Kajti za vsako proračunsko vrstico veljajo določena pravila knjigovodskih in računovodskih eh, praks. Velik del teh eh, proračunov so kadri, potem stroški nepremičnin, stroški prevajanja, potovanja, logistika in tako naprej. Zlasti zanimivo je pri tem to, da smo seveda mi vsi državljani Evropske unije, Ampak eh, vprašamo se vsi lahko, kaj sploh obstaja v Evropski uniji, kateri ljudje, katere inštitucije, s katerimi nalogami, zakaj so pristojne. In kot poročevalec moram imeti stik z predstavniki teh inštitucij. In tukaj parlament oni jemljajo resno, kajti mi smo konec koncev tisti, ki dajo možnost tem institucijam, da s finančnimi sredstvi lahko upravljajo svoje naloge. Kot parlament smo tudi njihov zaveznik, ko je treba te izdatke braniti pred državami članicami. Države članice namreč želijo svoj delež proračunske, eh, torej proračuna Evropske unije zmanjšati na minimum. Sam to vidim pač takole. Človek ne more ničesar uh, pričakovati, če nič ne bomo plačali za to. Torej, malo denarja, malo muzike. In Evropska unija mora imeti neko vrednost pri tem. In te inštitucije, ki sem jih omenil, morajo imeti ustrezna finančna sredstva, da lahko upravljajo svoje delo treba je tudi smotrno, uh, namensko porabiti finančna sredstva, kot smo že rekli. In nekatere inštitucije imajo skupne <clears throat> zgradbe, dogovor obstaja tudi s parlamentom, da naši prevajalci in tolmači lahko delajo tudi za njih. Torej, tukaj iščemo možnosti uh, smotrne porabe finančnih sredstev. Sveda se moramo v parlamentu <laughs> tudi pogovarjati o problemih, ki jih opazimo. Naprimer, gre za nekatere neekonomične in eh, nepoštene prakse, naprimer, gre za podpore ljudem, ki niso upravičeni do njih. Potem kakšen je delež eh, posameznih eh, kadrov glede na nacionalnost oziroma državljanstvo in tako naprej. Tukaj je Evropski parlament tisti, ki na koncu koncev reče, ja, takole pač ne gre več, bomo stvari morali popraviti. Edin izjema pri tem dobrem sodelovanju je svet. Svet se za enkrat drži zelo nazaj, kar zadeva sodelovanje s parlamentom ampak mi smo vedno pripravljeni pogovarjati se z njimi. Naša predsednica skupaj s kolegi iz Belgije se pogovarja z njimi in poskušamo z njimi doseči dogovor, da bomo v prihodnosti prišli do situacije, da lahko eh, parlament da razrešnico svetu. Če imate vprašanja v zvezi z vsem, kar sem vam pravkar povedal, bom jaz ali pa predsednica ali pa kolegice in kolegi z veseljem odgovarjal na nje. Vsekakor pa vas spodbujam, da vendarle zastavite kakšno vprašanje. Hvala. Sedaj bomo šli naprej z agencijami. Kolega Sarvama. Petri Sarvama, I'm the first wife. Hvala, sem uh, Patrik Sar Petri Sarvama in sem koordinator za Evropsko ljudsko stranko v tem odboru za proračunski nazor. Um, no, to je pravzaprav samo srce parlamenta, ki pregleduje delo evropskih institucij, preverja njihovo zakonitost, in tudi smotrnost finančnega poslovanja. Ne da bi preveč ponavljal, kar smo že slišali, ampak res sem se moral oglasiti, ker sem tako zelo vesel, da vas vidim vse tukaj. In ne da bi ponavljal vse, kar smo že slišali, bi rad povedal nekaj o razrešnici, bolj nasplošno. Pravzaprav gre za postopek, ki je zelo natančno eh, določen. Ta odbor se pogovarja s predstavniki organov, ki jih pregledujemo, lahko pridemo do pozitivnih ali negativnih zaključkov. In potem je odvisno, ali bomo to razrešnico dodelili ali jo preložili na nek prihodni čas. V vsakem primeru pa je treba razumeti, da če ne podelimo razrešnice, je to pravzaprav zelo močno politično orodje, predvsem za odpravo nepravilnosti v sami implementaciji, torej izvrševanju proračuna. Če zadeve niso povsem jasne, potem mora pregledani organ najprej poskušati odpraviti napake v skladu s priporočili in potem ponovno pri, poskuša pridobiti razrešnico in tako naprej v skladu s postopkom kot smo že slišali, potem sodelujemo tudi zelo tesno z Evropskim računskim sodiščem, ki je tudi zelo pomembno orodje v tem postopku. Je namreč zelo neodvisen zunani revizor, ki preverja nepravilnosti v izvajanju evropskega proračuna in preizkuje take primere. Zdaj pa še nekaj o agencijah Evropske unije, o katerih zdaj govorimo. E, dvakrat sem bil poročevalec o senci za ELS v zvezi z agencijami in tudi poročevalec parlamenta za razrešnico za leto 2012, zdaj pa ponovno za leto 2017. Kaj so v bistvu te agencije? Pravzaprav sem prepričan, da je njihova naloga narediti boljšo Evropo. Ampak kaj počnejo? Veliko tega. Agencije je Evropska unija oblikovala za izvedbo tehničnih in znanstvenih nalog, za sprejemanje izvedbenih nalog in del delujejo po vsem kontinentu, po vsej Evropski uniji in se ukvarjajo z zadevami in težavami, ki prizadevajo naše državljane vsak dan. In ima seveda pomembno vlogo, ker evropskim institucijam in državam članicam zagotavljajo svoja znanja in izkušnje, ki so zelo raznolike. Tako naprimer imamo tudi agencijo EFSA in še vene druge agencije, ki se ukvarjajo naprimer s tem, kako zdravo prehrano imamo, kakšne kemikalije imamo in tako naprej. Vse te agencije delujejo po različnih državah, članicah, sedeže imajo praviloma v njihovih prestolnicah. Mi imamo tudi agencijo za varnost v cestnem prometu, za temeljne človekove pravice, za varstvo okolja in tako naprej. Skratka, vse delujejo skupaj in posebej. In izziv, poseben izziv je nadzorovanje njihovega dela in podroben upogled v delovanje teh decentraliziranih agencij. To so avtonomne agencije, ki imajo političen mandat za neodvisno delovanje znotraj določenih politik, so bistven del politične strukture Evropske unije, eh, tudi njihovi eh, računovodski in finančni izkazi morajo slediti določenim pravilom in eh, vloga organa, ki daje razrešnico, pa je, da preveri celotno delovanje agencije. To je tisto, kar mi počnemo imamo neke vrste zaslišanja, predstavitve, imamo obiske na kraju samem in zastavljamo konkretna vprašanja in imamo konstruktivne razprave z njimi. Potem imamo tudi njihove redne obiske, tako da pridejo tudi oni k nam, da se pogovorimo. In eh, ta odbor za proračunski nadzor je tekom let izdelal tudi številna priporočila v zelo različnih zadevah. Ponavadi smo opozarjali na nepravilnosti ali šibke točke v postopkih javnega naročanja oziroma v izvajanju načelnega letnega naročanja obračuna in črpanja proračunskih sredstev, zdaj veste, s tem mislim razne prenose sredstev. Eh, skrbeli smo za preglednost delovanja in eh, naš namen ni neke vrste mikroupravljanje agencij, temveč zgolj spremljanje izvajanja proračuna in tudi občasno nudenje vodstva ali usmerjanje, če ga potrebujejo. Tako da gledamo pravzaprav bolj celovito na uspešnost delovanja teh agencij, ne gledamo samo številk, temveč tudi vpliv in učinek njihovega dela na širše okolje v Evropski uniji. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Še eno žival imamo v našem živalskem vrtu, to je naša kolegica Dlabajova afternoon again. Hvala lepa, gospa predsednica, in še enkrat lepo pozdravljeni. Sem eh, Martina Dlabajova, prihajam iz Češke, v bistvu smo še vedno novinci pri financiranju Evropske unije, tu smo od leta 2004, ampak vseeno imam nekaj izkušenj, ki jih lahko delim z vami. Kot sem že prej povedala, to je dokaj težek oziroma zahteven odbor. Delo je težko, kot vidite, prevedujemo neprestano, kaj je tisto, kar dobro deluje, kaj ne deluje, kaj se da izboljšati v prihodnje. In to se mi zdi zelo pomembno. Mislim, da je to za vse nas eh, zelo dober trening, usposabljanje tudi za poslanke in poslance, ker za nas je zelo zanimivo, slišati, kako delujejo različni sistemi razrešenih, kako to v praksi deluje. Tudi sama sem bila že poročevalka za razrešnico v drugem letu svojega tukajšnjega delovanja in moram reči, da je bila to zelo dobra priložnost za me, da se veliko naučim, da prisluhnem kolegom. In potem sem bila večkrat še poročevalka v senci in zdaj sem tudi poročevalka na področju skupnih vlaganj. No, zakaj gre? Zelo zanimivo je poskušati razumeti, kako delujejo taka skupna podjetja, eh, to je na podlagi člena 87 pogodbe o delovanju Evropske unije. To so skupni podozemi, ki delujejo na številnih področjih področjih in člani teh skupnih podozemov so seveda iz Evropske unije, ki jo zastopa Evropska komisija in potem še razna industrijska združenja in razni drugi partnerji. Gre za raziskovalne agende, ki potrebujejo financiranje predvsem na podlagi odprtih natečajev, tako da se ta sredstva dodeljujejo na osnovi natečajev. Malo več bom o denarju spregovorila pozneje, vendar gre v bistvu za združevanje energij. To poznamo sicer v obliki kratice ITER, ko gre za združevanje vseh dejavnosti, ki so vključene od načrtovanja do izdelave in uporabe visokotehnoloških izdelkov in tu Evropska unija sodeluje s svojimi sredstvi do 50 odstotkov. Tu gre za uh, proizvodna podjetja. Imamo tudi projekte po vseh državah članicah, tudi v Franciji in uh, zadevajo zelo različna področja, med drugim tudi uspešnost zračnega prometa. Imamo skupne pobude, ki zadevajo tehnološke rešitve in sodijo v širšo strategijo eh, raziskovanja na področju industrije s kratico JTI. Zato imamo tudi evropske tehnološke platforme, tudi za eh, inovativno medicino, za nove oblike zdravljenja, za nova zdravila, nove antibiotike, naprimer. Potem imamo tudi eh, skupne dejavnosti na področju uvajanja novih zelenih tehnologij v vsakdanje življenje za uvedbo novih lahkih letal s čim nižjo, tudi ničelno eh, emisijo imamo potem tudi uh, povečevanje evropskih elektronskih zmogljivosti, ki delujejo tudi na področju učinkovitosti železniških infrastruktur, ki ne bi povečala tudi zanesljivost in točnost vlakov. Vse, kar se dogaja na vseh teh področjih, preverja naš odbor kadar gre za financiranje. Kakšno je torej financiranje teh skupnih podozemov? Lahko vam povem, kakšno je razmerje do trenutnega eh, večetnega finančnega okvira, ki se bo končal leta 2020. Celotni je 1087 milijonov eh, evrov. Vse skupaj pa je v vrednosti desetih milijard evrov, tako dobite odstotek približno. To je nič celi devet odstotka celotnega večetnega finančnega okvirja. Sedemletni okvir eh, celotnega večletnega finančnega okvira pa je sedem eh, milijon mil, milijard 3 milijarde evrov, kar predstavlja nič celi 27 odstotka celotnih sredstev. Toliko torej pomeni v tem okviru skupni poduzemi. In v postopku razrešnice vam lahko povem nekaj primerov in zaključila bom z nekaj splošnimi pripombami o skupnih poduzemih. Ena od težav, ki je, v postopku razrešnice, je pomankanje jasnih eh, razdelitev, razmejitev med posameznimi večletnimi programi, ki lahko trajajo leto ali dve. Obstoječi kazalniki ne omogočajo realne razmejitve med porabljenimi sredstvi in pri določenih skupnih podozemih je težava tudi v postopkih javnega naročanja, ki pogosto zaradi zapletenih postopkov povzročajo nepotrebne zamude, podaljšanja rokov in podobno. V določenih primerih, ki smo jih imeli, je šlo tudi za postopke nesolventnosti pri določenih prejemnikih sredstev, ki so tudi vplivali na vrednost eh, plačil, zato ker ta podjetja praviloma niso prijavila svojega postopka nesolventnosti takrat, ko se je začel, temveč šele ob izteku plačilnega postopka. To torej eh, predstavlja pomembne menike tudi v načinih upravljanja različnih uh, oblik financiranja, ki jih poznamo pri skupnih podjetjih. Včasih se je zgodilo recimo tudi to, da sta dve taki skupni podjetji eh, sredi tega plačilnega obdobja pravzaprav, da sta se združili in je tako prišlo do povsem drugače finančne strukture. In v primeru skupnih podjetij na področju raziskav, inovacij, tehnološkega razvoja eh, so inšpekcije in pregledi zelo težki, sploh glede uspešnosti in upravljanja. Kako lahko ocenjujete uspešnost eh, nečesa, kar, se, kar je v teku in bo delovalo za res šele leta 2030, recimo? Prav tako je težko ugotoviti rezultate v tem umestnem obdobju, ker na samem začetku ni vedno razločno vidno, kakšni so dejanski rezultati. Lahko jih samo predvidevamo z neko določeno verjetnostjo, vendar ne moremo biti prepričani v rezultate. Za razliko od drugih programov, skupna podjetja, ponavadi delajo tudi na bolj zapletenih zadevah, ki onemogočajo lahko ugotavljanje pomankljivosti. Tisto, kar je lepega dne videti kot pomankanje finančnih sredstev ali pa kar se zdi v danem trenutku predrago, se lahko v naslednjem izkaže za korist skupno naložbo v prihodnost. Tako da je treba v določenih primerjih mobilizirati kar veliko tujega kapitala ravno v začetni fazi investicij. Pri tem seveda ne govorim zdaj o dolgoročnih in dolgotrajnih finančnih prispevkih. In če naj zaključim na temo dejavnosti skupnih podjetij, To je kot rečeno zelo razvejano področje, delujejo povsod, od jedrske tehnologije do zdravstva. Vse skupaj pa vpliva na boljšo kakovost življenja vseh naših državljanov. In kot vidite, je to zelo težko, če ne skoraj nemogoče nadzirati. Ravno zaradi tega je delo na razrešnici na tem področju zelo zahtevno in morate imeti strokovno zelo usposobljene člane odbora, da se lahko spopadajo s to nalogo. Sicer sem pa tukaj in na voljo, da vam odgovorim na morebitno vprašanje. Hvala. S tem smo glavne <clears throat> bloke postopka razrešnice obdelali. Ima to med vami sedaj kakšno vprašanje, kritiko, pripombo? Očitno ne. Potem bom jaz sedaj govorila o sodelovanju z eh, Evropskim računskim sodiščem, OLAFom, nacionalnimi revizijskimi organi in parlamenti. V našem interesu je, da vsa finančna sredstva, ki se porabijo, skupaj nadziramo z nacionalnimi parlamenti. Nacionalni parlamenti se morajo zanimati za to, kaj počnemo z evropskimi finančnimi sredstvi. Smo bili uspešni ali ne? In zato vam moramo sporočati, kaj smo počeli in vas vprašati, ali imate predloge za izboljšave. Zato morate biti zainteresirani resli, resnično. Nikar ne mislite, da je to uh, državna izdaja če uh, pač poskušate odigrati eh, vlogo nadzornega organa, tako kot mi, da s tem niste nikogar v domači državi pustili na cedilu, temveč da to delamo, da dosežemo boljše rezultate. Vemo, da so evropska finančna sredstva povezana tudi s sankcijami, z eh, morebitno izgubo sredstev, ki so bila že dodeljena, ampak Če to zaznamo, je treba ukrepati. Sistemi ukrepanja na terenu morajo dobro delovati. Če temu ni tako, potem imamo vsi skupaj en velik problem. Zato je sodelovanje z Evropskim računskim sodiščem za nas zelo pomembno. V njem je 28 članov in okoli 500 sodelavcev imajo od revizorjev do prevajalcev. Za nas v našem odboru je sodelovanje z njimi pomembno. Ampak kaj, recimo, če imamo strukturne sklade, nadzorujemo sploh? Za leto 2015 smo imeli 1 milijon 111 tisoč in še nekaj projektov v strukturnem skladu. 1,183,16 projektov v celotni Evropski uniji. To so projekti, eh, za katere je porabljenih sredstev samo 1,1 odstotka kontrolirala država članica, ni celih 22 odstotka nič celih nič, 22 odstotkov pa je nadziralo računsko sodišče. In seveda mi moramo ugotoviti, ali gre za iste projekte, ki so jih preverjali na eni strani komisija, na drugi pa računsko sodišče, ampak o tem nekaj kasneje. Torej, kaj vam hočem povedati? Vprašanje pogostnosti uh, nadzora je odvisno od izkušenj na terenu zagotoviti pač moramo, da se lotevamo svojega dela z pravimi metodami. Kajti vsi skupaj si ne moremo privoščiti, da bi evropska finančna sredstva kar nekje poniknila. To ne pričakujejo naši državljani od nas. Moramo jih namensko porabiti. Zato je naše sodelovanje z računskim sodiščem pomembno. Nič celih, nič dva odstotka vseh projektov nadziramo. Ampak že to dejstvo kaže na glavne probleme. Moramo se vprašati, ali so naša poročila potem resnična, ali so uh, zanesljiva, se lahko mi in računska sodišča zanesemo na nacionalne eh, vlade, na nacionalne parlamente, na Evropsko nacionalno računsko sodišče in tako naprej. Torej, nekoliko skeptični moramo gledati na vse to ali, če hočete, prividni moramo biti. Potem boje proti goljufijam. Ugradili smo celo vrsto sistemov ravnoteži in uh, nadzora v ta sistem, tako da eh, tistim, ki bi jih zamikali ti eh, denarci, preprečimo dostop do njih. Če gre za goljufijo pri porabi teh sredstev, gre za goljufijo, katere žrtve so vsi eh, davčni zavezanci v EU. Poleg uh, izjave o zanesljivosti, o, potem poleg eh, stopnje napak, eh, poleg priporočil za razrešnice, ki jih pripravlja parlament, moramo tudi v vsaki instituciji imeti ljudi, ki se ukvarjajo s tem projektom nadzora porabljenih sredstev. In imam vtis, da tisti, ki to delo opravljajo, morajo to delati odločno. Potem, ko gre za boj proti goljufijem in urad za to, to je urad OLAF, okoli 500 ljudi je zaposlenih v Hrvatskoj, Eh, tem uradu, ki pa ima samo simbolična sredstva za svoje delovanje. Treba je izboljšati to. Jutri do povdne se bomo v celo, vse čas posvetili sodelovanju z Olafom, rezultatom, ko gre za delo Olafa. Gre namreč za pomembne zadeve. Ne bomo sedaj z nekim figovim listom poskušali prikriti samo samo majhno napakico, ampak eh, želimo resnično se resno lotiti boja proti goljofijam. In v ta namen potrebujem Evropski parlament in naš odbor dobro sodelovanje z Olafom. Olaf je urad, ki je relativno mlad v Evropski uniji, kakšnih 20 let deluje in seveda ne more opravljati kazanskih preiskav, temveč samo eh, pravo, temveč samo upravne preiskave, tako kot naprimer upravna sodišča. Zato je sodelovanje OLAF-a z nacionalnimi eh, policijskimi organi in pravosodnimi organi pomembno. Imamo tudi sedaj Evropsko javno tožilstvo, ki bo začelo delovati leta 2020 in se bo ukvarjalo z finančnimi zadevami tudi v tem tožilstvu so lahko članice države članice, ampak ni to njihova obveznost. Veliko jih je že pristopilo, Danska, Velika Britanija in Mačarska ter Poljska še niso pristopile temu tožilstvu. Ampak mislim, da moramo imeti pogum, in reči, tisti, ki ne želijo biti člani v tem javnem tožilstvu, ne bodo dobili več finančnih sredstev od Evropske unije. Kajti konec koncev gre za boj proti goljofijam in mislim, da ti dve državi članici, Poljska in Mačarska, ne more takar tako naprej delovati. To je stalna skrb, kajti urad se sam ukvarja z odkrivanjem goljufij, pripravlja poročila o tem, ki jih pošilja nacionalnim eh, pravosodnim organom in nacionalni pravosodni organi morajo na tem področju ukrepati, ampak ne moremo jih prisiliti k temu. Neustrezno sodelovanje z tem uradom je posledica dejstva, da ti postopki lahko dolgo trajalo nek eh, konkretni primer. Eh, zanj zvemo šele 36 mesecev potem, ko je do njega prišlo, kakšnih 20 do 24 mesecev potem poteka preiskava. In če je 60-mesečni zastaralni rok, potem si lahko predstavljate, da veliko teh zadev res konča, ne da bi imeli kakršne koli posledice. Nacionalna računska sodišča, kar zadeva evropska sredstva, Eh, so različno dejavna. V EU imamo zelo dobre izkušnje na eni strani pri nekaterih računskih sodiščih, pri drugih pa ugotavljamo, da imajo računska sodišča različne pravne podlage, na katerih delujejo različne pristojnosti in države članice morajo zato ukrepati, če gre za zapravljanje evropskih finančnih sredstev. Vprašanje je, kakšne so pooblastila računskega sodišča v neki državi. Če ima veliko pooblastil, lahko zelo učinkovito deluje proti goljofijam, če je obratno, pa seveda ne. Na podlagi politike v EU sem se naučila naslednjega. Če želimo, državam kandidatkam res pomagati, moramo podpreti nacionalna računska sodišča. Pravo pravno podlago bi jim morali dati. To je prošnja za predstavnike komisije. V vsaki državi kandidatki morajo računska sodišča imeti prave pristna pooblastila, da lahko ukrepajo. In na ta način boste dosegli na nacionalni ravni cilje, ki jih hočete doseči. To je moja velika želja. In ne vem, zakaj se to ne dogaja. Ker zadeva nacionalne parlamente. Moram reči, da so nacionalni parlamenti težki, težki klienti za nas. Zakaj? Vi ste torej težki klienti za nas. Če se srečamo na takšnih sestankih, se vprašamo, kako lahko stvari izboljšamo. In naša izkušnja je, da nacionalni parlamenti oziroma njihovi predstavniki pač ne pridejo. Kdo dobi finančna sredstva Evropske unije? Tisti, ki jih eh, dobijo, jih vzamejo, jih porabijo in se potem ne brigajo za nje. Naš cilj pa mora biti bolj sistematično delo ugotavljanje, kaj se dogaja na terenu, kako je stvari moč izboljšati, kako lahko pozovemo eh, vlade k temu, da bolj delajo. Zlasti, ko gre za politične stranke v državah kandidatkah, ki so na oblasti. Torej, ta Evropska unija je inštrument, ki ga morate spoznati počasi z ustreznim delom kadar smo na obisku na terenu, vedno se srečamo s predstavniki nacionalnih parlamentov, različnih odborov za evropske zadeve in tako naprej. Ampak zaradi časovnih eh, neskladnosti med evropskimi in nacionalnimi parlamenti se včasih ne moremo sestati. Cela drama nastane, ko gremo recimo nekam na obisk, eh, kjer je pustovanje, kjer so tik pred božičem ali pa tik pred počitnicami in dopusti ali pa sredi počitnic in dopustov. Na ta način se dosti krat zgodi, da se zgodi, da nikogar ne moremo srečati. Ta dialog zaradi pomankanja interesa nacionalnih parlamentov, pa tudi zaradi časovnih omejitev včasih ni uspešen. Mi smo za to zainteresirani, če vi lahko doma kaj naredite v ta namen, nam prosim sporočite in nas povabite, bomo z veseljem prišli. Toliko, kar zadeva to tematiko. Sedaj pa imate naši gostje še enkrat možnost, da kaj vprašate, da kaj poveste. Hvala.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

ki je zadolžen za revizijo porabe javnih sredstev z namenom ugotavljanja načinov porabe sredstev. In eh, od leta 2015 smo zadolženi tudi za oceno uspešnosti porabe proračunskih sredstev. Poleg tega spremljamo tudi porabo sredstev iz evropskih skladov in tudi razrešnice. Kot je bilo že rečeno, gospa predsednica, se spremlja tudi poraba sredstev iz evropskih skladov. Tega ne počne samo OLAF, temveč imamo pri nas tudi ur, visoki urad, za nadzor nad vsemi sredstvi, ki gredo iz javnih skladov. Naš odbor je pri tem zadolžen za sodelovanje s tem visokim uradom, ki pa predlaga tudi načine dela in izdaja priporočila in smernice. Prav tako potem tudi spremlja izvajanje teh priporočil. Kot smo doslej lahko opazili iz prakse, je, da se večina teh navodil sploh ne upošteva, da se po priporočilih sploh ne deluje na tem in zato imamo tudi poseben odbor, ki se vsega, ukvarja izključno s spremljanjem izvajanja priporočil, ki jih pripravi vlada Republike Albanije. Po zakonodajnih spremembah smo dodali še več pristojnosti eh, našemu odboru na področju ocenjevanja uspešnosti uporabe proračunskih sredstev. Prej so bile namreč naše dejavnosti osredotočene izključno na stroškovno učinkovitost in nismo gledali, kako uspešna in smotrna je poraba proračunskih sredstev. To je bilo torej sedaj popravljeno in veliko več pozornosti posvečamo smotrnosti uporabe sredstev tako je vsem nam v interesu, da se ista sredstva porabijo čim učinkoviteje, še zlasti pa so tega veseli naši davkoplačevalci. Pri našem odboru prav tako organiziramo javne zagovore poglavitnih ministrstv, tako da morajo poročati nam o tem, kako vsega, uporabljajo sredstva iz državnega proračuna. Visoki urad za revizijo pa se na svoji strani osredotoča na iste zadeve, vendar bolj na način spremljanja izvajanja priporočil, potem pa tudi lahko preganja ugotovljene primere zlorab in goljufij. Glede regionalnega sodelovanja, ki je tudi na dnevnem redu danes, lahko rečem, da je Albanija, podobno kot druge sosednje države, močno predana izvajanju projektov, za katera lahko pridobimo evropska sredstva vendar eh, se je treba vprašati, ali smo ustvarili dovolj privlačen trg za vse zainteresirane deležnike. No, toliko za enkrat, potem se bom pa še enkrat oglasila. Hvala. Najlepša hvala za, ta, za te povratne informacije. Sedaj pa gospa Filipovski. Zahvaljujem. Složila bih se sa vama, predsedavajuća, da... Najljepša hvala, strinjam se s vami, gospa predsedujuća, da je treba učinkovite črpati sredstva Evropske eh, unije, bolje ih porabljati. To pa je možno le s stalnim dialogom med vašimi in našimi parlamenti in to na področju nadzora, torej kontrole porabe sredstev, zato smo veseli, da lahko sodelujemo s tem odborom pri Evropskem parlamentu? Srbija je že sprejela strategijo za preprečevanje nepravilnosti in goljufi za porabo sredstev iz Evropske unije in sicer za obdobje do leta 2020 skupaj z akcijskim načrtom za izvajanje te strategije, kar je sprejela vlada na svoji seji 26. oktobra leta 2017. V skladu z uresničevanjem tega akcijskega načrta je Srbija ustanovila tudi urad za revizijo sistemov porabe sredstev Evropske unije. Glede vprašanj, ki zadeva finančno pomoč Evropske unije Srbiji v zvezi z izvajanjem projektov v okviru pomoči, ki sodi v predpristopne oblike pomoči. Ta urad za revizijo je usposobil eh, svoje kadre in oblikoval posebno skupino za izvajanje eh, revizij v okviru IPARD eh, programov v sklopu ustrezne strategije in ustreznih postopkov za izvajanje svoje dejavnosti v okviru pristojnosti. Kaj to pomeni konkretno v praksi? Tekom leta 2017 je oddelek za odpravo nepravilnosti in preprečevanje goljufij v zvezi s porabo evropskih sredstev že štiri, začel štiri administrativne postopke zaradi takih nepravilnosti. Ena preiskava je potekala v sodelovanju z Olafom, druga pa je v sodelovanju s sektorjem Ministrstva za finance za upravljanje sredstvi Evropske unije. Poleg tega smo imeli 12. decembra leta 2017 tudi sestanek v Bruslu, kjer so bili prisotni predstavniki iz Srbije in iz OLAF-a. Tu smo uskladili sodelovanje in z namenom večje učinkovitosti sodelovanja med Avkosom in Olafom smo se dogovorili o podpisu sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za finance Republike Srbije in Olafom, kjer bi konkretne opredelili oblike in načine sodelovanja. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Mehmeti iz nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Izvolite. Ja, je, gospodje, gospodje. Okay, thank you. I'm a gentleman, but it doesn't matter. Uh, hvala lepa, sem gentleman, ampak to zdaj ni pomembno. Veliko čast mi je, da sem danes lahko tukaj in zato bi podal tudi svoj prispevek k temu, kar je bilo doslej povedanega. Nisem sicer ekonomist, ampak vseeno bom poskušal po najboljših močeh prispevati k delu tega zasedanja. Mislim, da nismo tako dobri pri črpanju sredstev iz Evropske unije, govorimo o Makedoniji. In mislim, da to najbrž velja tudi za vse ostale zahodno-balkanske države. Ne bom pa govoril o drugih, govoril bom o Makedoniji. No, doslej se mi zdi, da nismo bili ravno uspešni pri črpanju sredstev, ki je na razpolago. ne glede na to, ali govorimo o čezmenem sodelovanju ali o drugih skladih Evropske unije. Sicer smo bili zelo uspešni pri čezmenem sodelovanju in pozneje mislim, da bomo o tem še govorili. Statistike pa bodo pokazale, da nam je šlo kar dobro na tem področju. Mislim, da je tisto, kar vse čas govorite, ravno to, da parlament ne igra nikakršne vloge, niti majhne ne. Lahko rečem, da pri nas parlament ne igra nobene vloge, ne samo v zvezi eh, s proračunskimi sredstvi, ki prihajajo iz našega lastnega proračuna, temveč tudi v zvezi z evropskimi sredstvi. Imamo toliko različnih služb, ki nimajo dovolj kadrov, nimamo pa nikakršnega nadzora, nimamo dovolj upogleda eh, v delovanje teh agencij. Dolže so nam le poročati redno vsako leto, ne moremo pa jim naložiti nikakršne obveznosti, mi kot parlament sicer lahko eh, delujemo preko agencije oziroma urada za revizijo na nacionalni ravni, ampak konkretno smo nemočni in zato se absolutno strinjam z vami, da mora imeti parlament tako pogled kot eh, možnost kontrole, ne le nad sredstvi, ki prihajajo iz Evropske unije, temveč tudi nad našim lastnim proračunom. Rekl bi celo, da je glede zlorabe evropskih sredstev To je nekaj, na kar moramo biti zelo pozorni in previdni. Zdi se mi namreč, da počasi ustvarjamo mrežo ljudi, ki so tako prefinjeni pri svojih zlorabah evropskih skladov in žal, lahko rečem, eh, med njimi so tudi nekateri, ki so tako prefinjeni pri svojih zlorabah evropskih skladov in žal, lahko rečem, med njimi so tudi nekateri, pomeni ljudje iz držav članic, nažalost, bom rekel. In ne vem, ali je morda lažje eh, črpati denar preko držav Zahodnega Balkana za nekatere, kot preko držav članic. Ampak eh, mislim, da bi morali mi vsi skupaj dejansko upoštevati to, kar se dogaja in se vprašati, kako smo ustvarili to mrežo sam nimam trenutno v rokah ničesar, kar, kar bi mi pomagalo, da bi ustavili tako prakso. Ampak dejansko imamo ljudi, ki delajo na veleposlaništvih držav članic ali pa tudi zunaj in so udeleženi v tem. Zato potrebujemo veliko stopno iskrenosti in res se moramo lotiti tega skupaj. Ena od zadev, ki ste jih predlagali, je, da bi nacionalni parlamenti imeli dejansko nadzor nad tem in v pogled v zadeve. Hvala lepa. So will... Hvala lepa, to bomo seveda upoštevali, ko bomo pregledovali nekatere države. To je bil zelo zanimiv prispevek, hvala vam za njim. In zdaj gospa Hadajona z Kosova, se opravičujem za izgovorjavo. Eh, Najlepša hvala. Hvala za povabilo, na podlagi katerega smo tukaj danes. Mi smo zelo pozorno spremljali vse, kar ste rekli danes v zvezi z proračunskim nadzorom na Kosovu. lahko rečem, da imamo neke vrste prednost, ker imamo uh, zakonodajo, ki smo jo že vnaprej, že v zgodni fazi, uskladili z Evropsko unijo, tako da so vsi naši zakoni v celoti v skladu s proračunskimi zahtevami, ki se nanašajo na javno, javne finance in tako tudi Kosovska skupščina igra pomembno vlogo v proračunskem nadzoru. Tudi mi imamo uh, skupna zasedanja z vsemi uporabniki sredstev, vlada pa prav tako uh, že po zakonu vsake tri mesece parlamentu predloži poročilo, o izvrševanju proračuna. Sledi tudi letno poročilo in eh, o tem se v celoti podrobno razpravlja v skupščini ter se na koncu potrdi ali zavrne, če ni skladno s pravili. Že od samega začetka je Kosovo ustanovilo nacionalni urad za revizijo, ki je že po ustavi povsem neodvisen in deluje na ta način. Ta urad je torej na Kosovu vedno bil neodvisen in je pristojen za izvajanje revizuje, revizije vseh organizacij in ustanov, ki črpajo sredstva iz državnega proračuna. Izvajamo revizijo vseh javnih organov, ki črpajo javna sredstva in to je najnovejši razvoj dogodkov pri nas. Tisto, kar je pri tem pozitivno, je dejstvo, da smo leta 2009 ustanovili vsega, poseben odbor, ki je zadolžen zgolj za nadzor nad javnimi financami. To je posebna naloga, torej, ker ta odbor ocenjuje tudi poročilo urada za revizijo in potem oblikuje priporočila, o katerih se razpravlja v skupščini, in se o tem potem tudi glasuje. Ta odbor nam je omogočil boljše upravljanje z javnimi financami v Republiki Kosovo. Ta odbor za proračun in finance izvaja proračun eh, v skladu s pravili odbor za nadzor pa potem preverja skladnost izvrševanja proračuna, že med samo izvedbo tega. Spremljanje načinov financiranja je po mojem mnenju na dokaj visoki ravni, pa vendarle ne moremo reči, da smo na enaki ravni kot eh,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 kjer ste omenjali agencije Evropske unije, ki delujejo na ozemlju držav članic. In zato me zanima, recimo, da bom kar zastavila vprašanje, ali je že bilo kdaj oblikovano kakšno poročilo strani misije Evropske unije na Kosovu, ki naj bi izva, eh, nadzirala izvajanje vladavine prava in sicer z namenom, da ne bi prihajalo do političnih umešavanj v zvezi s tem. To je seveda pomembno tudi glede nadzora nad pravosodjem, ki je bilo tudi predmet nadzora strani misije EOLEX. Rezultat dela vseh skupaj pa ni bil zelo pozitiven. In glede na to, da je ravno Eulex tisti organ, ki z izvršnega vidika vodi zadeve, če lahko tako rečem, je moje vprašanje naslednje, oziroma lahko ponovim tisto, ki sem ga prej povedala. Ali je Eulex kadarkoli poročal o kakšnem konkretnem primeru zlorabe ali nepravilnosti? pri črpanju evropskih sredstev. Mi bi radi vedeli, če imate kaj takega, če recimo nek namenski prejemnik ni prejel nikoli določenih namenskih sredstev oziroma ali je bil prejet denar smotrno porabljen ali ne, ali so bili res doseženi, začrtani cilji, zaradi katerih so bila sredstva dodeljena. No, ne mislim samo v primeru pravosodju, nasplošno. Hvala lepa vnaprej. Najlepša hvala za vse informacije in hvala tudi za zastavljeno vprašanje. Uh, v zvezi z Euroleksom smo že intenzivno delali. Uh, v zadnjih 15 letih smo bili že vsaj dva ali trikrat na Kosovo, tudi sama sem bila enkrat uh, del naše delegacije, tako da se z Eoleksom intenzivno ukvarjamo. To, kar pravite, me pa sploh ne veseli, kar se tiče učinkovitosti Eoleksa. Uh, Seveda se zavedamo očitkov glede misij EOR-Lexa. Intenzivno smo se posvetovali z odborom za zonanje zadeve, pripravili smo tudi poročilo v zvezi s tem. To je neposredno obravnaval odbor za zonanje zadeve, ki je, pri, ki je za to pristojen. Ampak eh, zdaj, ko ste to omenili, bomo to uvrstili na naš dnevni red in na enem izmed prihodnih sestankov po poletnih počitnicah se bomo o tem posvetovali. Vsekakor bomo resno vzeli vse vaše eh, informacije. Eurlex je draga misija z obsežnim eh, osebjem, tako da je eh, res škoda, eh, kaj se dogaja na terenu. Vemo, da se soočajo s precejšnjimi težavami. Hvala, da ste na, nam, nas o tem obvestili. Eh, vzeli bomo na znanje in obvestili vas bomo, kako bodo tekle naše razprave. Če imamo statistike, recimo učinkovitosti sodišč, če imate na voljo takšne podatke, nam jih prosim posredujte. Če se le da v angleščini. ker nam jeziki, ki niso uradni jeziki Evropske unije, včasih povzročajo težave, težko je dobiti prevode za nje. E, eh, bomo pa, kot rečeno, še enkrat obravnavali to temo. Dve leti se zdaj nismo ukvarjali z Eurlexom, ampak v eh, tole zdaj je vsekakor dobrodošel povod, da se vse skupaj še enkrat ogledamo. Tako hvala vsem za prispevke in če ni več eh, pripomp vsaj sama nimam nikogar na seznamu. Potem bi eh, dala besedo kolegoma Celarju in Klincu, da nas uvedeta v naslednje, naslednji sklop predstavitev. Izvolite. Bi vi radi začeli? Ok, prav bom sam. Hvala, gospa predsednica. Regionalno sodelovanje, vsi vemo, je predpogoj za to, da imamo dobre sosedske odnose. Politična situacija v zadevnih regijah upamo, da bo ostala stabilna oziroma postala stabilna in zato moramo izkoristiti vse priložnosti, ki jih imamo. Da bi to dosegli, pa potrebujemo odnos, ki temelji na zaupanju. In to lahko seveda, ne, tega seveda ne moremo doseči le z zakonodajnimi ukrepi. Kaj takega se mora izoblikovati v določenem časovnem obdobju in sicer tako, da vsi ugotovimo, da sodelovanje obrodi plodove za vse udeležence, ne le za eno stran, za vse. To še posebej velja za regije Zahodnega Balkana. In na tem mestu bi se predstavnikom držav Zahodnega Balkana rad zahvalil za vse prispevke. Sam osebno poznam eh, le Albanijo in eh, nobene druge od prizadetih držav, tako da eh, res natančno poslušam vaše današnje prispevke, tako da bom dobil več upogleda v situacijo v vaših državah. Te države so za nas kot Evropsko unijo posebnega pomena so namreč del Evrope. Ko si ogledamo parlament v Strasburgu, ko vidimo, da eh, zgornja etaža še ni dokončana, oziroma tako se vsaj zdi, takšen je vtis, to se prek tega zdi, da Evropska unija še ni popolna in to bi lahko prenesli tudi na države Zahodnega Balkana, ki so del Evrope, ne pa še del Evropske unije. Je pa to dolgoročni cilj eh, prizadevan za širitev in integracijo. Lahko pa ta cilj dosežemo le, če se bodo države Zahodnega Balkana korak za korakom približevale Evropski uniji in eh, prevzele. Uh, vrednote, na katerih je bila zgrajena Evropska unija. Tu ne gre le za mir, svobodo in blaginjo, gre za območje pravne države. To je Evropska unija in zato je še toliko bolj pomembno, da države Zahodnega Balkana sistematično prevzemajo ta vidik in ga dosežejo pri sebi doma. Šest vodilnih pobud je sprožila komisija in med drugim je tu zajet tudi eh, je zajeta tudi pobuda za krepitev pravne države. Mislim, da lahko, oziroma mislim, da pomena te pobude eh, ne moremo eh, predsenjevati. Ko gre za čezmejno sodelovanje in programe na tem področju, v okviru instrumenta za predpristopno sodelovanje bi na tem mestu eh, gospe Perovi, gospodu Akermanu se rad zahvalil za pripravo študija, gospodu Čeblickemu iz sekretarijata tudi hvala in tudi gospodu Celerju za sodelovanje. Eh, na podlagi študije se pokaže, kje smo. Vse skupaj pa ni tako zelo preprosto. Če želimo oceniti eh, učinek, si moramo pogledati, v kolikšni meri so bili projekti izvedeni, kaj so dosegli. Vendar pa študija tudi jasno kaže, eh, kako so se porabljala sredstva. Torej, ko gre za instrument za predpristopno pomoč. Eh, sredstva so se povečevala. In v obdobju 21 do 27, vem, da sicer to še ni vklesano v kamen, je pa vsaj predvideno, da se bo namenilo 14,5 milijard za to področje. E, zato sem tudi sam optimističen in prepričan sem, da se bodo tako države Zahodnega Balkana lahko še bolj približale Evropski uniji so pa te regije v mestnem času postale cilj oziroma prizadevanje drugih držav. Turčija, eh, zalivske države in nekateri trdijo celo, da se Kitajci prizadevajo, da se Kitajci prizadevajo izkoristiti potencial te regije. Zato je naš interes 28 terice oziroma v bližnji prihodnosti 27 terice čim prej zajeti potencial regije Zahodnega Balkana. Hvala lepa, soporočevalec je kolega Celar, ki tudi zdaj dobi besedo. Izvolite. Ja, Hvala, gospa predsednica. E, takoj se lahko brez ovir pridružim temu, kar je povedal že kolega. v državah Zahodnega Balkana. Vedno opažamo veliko pripravljenost državljank in državljanov, eh, da se pridružijo, da postanejo del Evropske unije. Deloma so tudi že eh, nestrpni, saj pristopna pogajanja trajajo že kar nekaj časa vendar pa so odnosi takšni, kakršni so. Naša predsednica je že uvodoma pojasnila, da obstajajo merila, tako imenovana Kübenhavnska merila, ki jih je treba izpolniti, če želite pristopiti k Evropski uniji. Od leta 1995 so ta merila potrjena strani Evropskega sveta in zato jih je treba izpolniti osnovni kriterij je medinstitucionalna stabilnost, ki zagotavlja demokracijo, pravno državo, varuje človekove pravice in zagotavlja varstvo manjšin. To je prvo merilo. Drugo merilo je eh, delujoče tržno gospodarstvo in zmožnost obvladovanja pritiska konkurence eh, ter pristop na trge Evropske unije. Tretjič, zmožnost da kot država članica izpolnjujete svoje obveznosti, kar vključuje tudi obveznost, da se pravni red in obstoječa pravila, standard in politične strategije eh, izvajajo, cilj, prav tako cilji Evropske unije, politične in monetarne unije. Tako da, kar se tiče standardov, je teh vse več ne manj. In že za države članice ti predstavljajo izzive, eh, kar se tiče izvajanja in spoštovanja. Toliko, kar se tiče tega, ampak najprej treba izpolniti. Prvo merilo, torej medinstitucionalna stabilnost, ki zagotavlja demokracijo, eh, varuje človekove pravice, zagotavlja pravno državo in spoštuje manjšine. Torej, kar se tiče pristopnega procesa, se izdajajo letna poročila, ta pripravlja komisija. In ena izmed bistvenih točk v teh poročilih je vedno ocena, v kolikšni meri se še vedno dogajajo zlorabe javnih sredstev oziroma v kolikšni meri je prisotna korupcija ter ali se ta omejuje, torej ali se proti korupciji borite učinkovito in ali se javna sredstva ki jih zagotavljajo davkoplačevalci, bodi si iz lastne države oziroma iz Evropske unije, kot eh, razvojno pomoč v okviru sosedske politike dajejo na voljo vaši državi. Torej, v kolikšni meri vsa ta sredstva porabljate glede na njihov namen in se ta sredstva ne porabljajo v neko osebno korist. V zvezi s tem sicer lahko opazimo napredek v določenih državah, še vedno pa to predstavlja velik izziv, torej boj proti korupciji. Že prej sem omenil, da ko se osredotočamo na čezmejno sodelovanje, se moramo posvetiti čezmenemu sodelovanju, kot sem rekel. In lahko razumem, da so državljani in državljanke že nestrpni, sploh mladi, vendar pa je res treba najprej zagotoviti spoštovanje meril in standardov. Ko se torej približujete Evropski uniji in skupaj z nami izboljšujete sodelovanje med nami, tudi Evropski skladi skrbijo za boljše sodelovanje, te smo odprli prav v namen eh, teritorijalnega sodelovanja. Možnosti za črpanje sredstev so zdaj širše, nova uredba je to zagotovila in res bi se zauzel za to, da se podamo tudi po tej poti. Ne, da se vedno sredotočamo le na politični proces pristopa, seveda je treba s tem procesom nadaljevati vendar pa tu eh, malce svarim pred pretiranim optimizmom. Zdaj se razmišlja o letu 2025, ko naj bi nekatere države Zahodnega Balkana eh, morale pristopiti, ampak vse to je odvisno od napredka pri pogajanjih. Ali bo to zdaj leto 2025, morda prej, morda celo pozneje, to se bo šele pokazalo ampak do takrat je treba izkoristiti vse možnosti, ki že obstajajo, da okrepimo medsebojno sodelovanje. Kolega Klinc je že povedal, da so tu tudi drugi akteri, ki si prizadevajo doseči in vplivati na države Zahodnega Balkana. In to v okviru nove politike globalizacije. Praša, no, je pa seveda to v končni fazi odvisno od vas, kolegice in kolegi, s kom bi raje sodelovali. Včasih je eh, pot malce bolj zapletena, če greste v smeri Evropske unije, ampak eh, je pa treba pretehtati, ali bi se res raje eh, pridružili komu drugemu, tudi če to pomeni hitre finančne prednosti. Hvala lepa, zdaj na vrsti kolega Akerman, ki bo predstavil študijo. Hmm. Thank you. Um, there should be a presentation with Mislim, da imamo že pripravljeno predstavitev. To niti ni študija. Gre v bistvu za kratko predstavitev, kar je nekaj čisto drugega. So, um, yes, the objectives of the uh, briefing are to uh, consider the Tu gre za učinkovitost in vidnost uporabe sredstev iz evropskih skladov na Zahodnem eh, Balkanu v povezavi s čezmejnim sodelovanjem. Gre za raziskavo učinkovitosti, raziskava še vedno pod teka in eh, prejemamo še vedno dokumentacijo od inženir in iz drugih virov, ampak kot rečeno, tole še ni študija, je šele kratek prikaz oziroma predstavitev. Raziskava poteka v obliki pogovorov, z nekaterimi strateško pomembnimi deležniki, e, vključili so tudi e, predstavniki DigiNir, delegacije, predstavniki upravnih organov iz držav članic, kjer potekajo programi čezmejnega sodelovanja in interreg. Pridobivamo tudi javno razpoložljive podatke, eh, črpamo iz različnih smernic, evalvacij in preverjamo, kakšna je vidnost teh sredstev javnosti. Čisto na kratko bi podal pregled financiranja. Skupno je bilo v prvem krogu IPE od leta 2007 do 2013 skupno sredstvo to v znesku 11,5 milijarde, vključno s Turčijo. V drugem obdobju IPA, torej 2014 do 2020, gre za 11,7 milijarde evrov in eh, tu gre za nacionalne programe, ki so vključeni v IPA dve z deležem 70 odstotkov in to vse je vključno s Turčijo. Regionalni programi spet vključno s Turčijo, od tega predstavljajo 3 milijarde evrov. Čezmejno sodelovanje med državami IPA na Zahodnem Balkanu, pa predstavlja okrog 83 milijonov evrov. Samo zaradi primerjave bi povedal, da je takole na hitro videti, da so se sredstva za čezmejno sodelovanje nekoliko znižala, če smo tam govorili o sedmih eh, milijonih evrov, sedaj pa se tukaj govori o 83. Takrat je šlo celo za sredstva namenja tudi Hrvaški. Ampak če primerjamo in po 283,3 milijone, jih moramo primerjati z nekaj čez 60 milijonov, ki so namenjeni sodelovanju, čezmenu sodelovanju držav Zahodnega Balkana. Pa s tem se pokrivajo recimo turizem, kulturna in naravna dediščina za poslovanje in socialno vključenost. Mislim, da je pri tem pomembno priznati, da je prišlo do velikega razvoja v obdobju od IPA 1 do IPA 2 še zlasti se sedaj veliko bolj osredotočamo na rezultate. Evropska komisija pa je tudi izdala več specifičnih smernic za ocenjevanje oziroma evalvacijo čezmejnega sodelovanja. To je tesno povezano tudi z nacionalnimi in IPA politikami v fazi načrtovanja, torej na samem začetku. In eh, s tem smo hoteli povečati učinek in tudi hkrati razširiti zavedanje o tem, kako je mišljena taka oblika podpore, kakšne spremembe ima namen povzročiti. vse to pregledujemo torej, tudi s pomočjo različne dokumentacije, s pogovori, z deležniki, eh, tudi z DigiNir in z delegacijami na Zahodnem Balkanu. Ključne spremembe, do katerih je prišlo, vsaj potem, kako so nam o tem poročali, glede čezmenega sodelovanja na Zahodnem Balkanu, so povezane s poenostavitvijo upravljanja. Še zlasti je eden od upravnih organov na področju sodelovanja skupaj eh, s partnerji izdal eno samo poročilo o napredku, namesto da bi kot prej izdal veliko število poročil na isto temo, pač z različnih vidikov udeleženih partnerjev. V taki kratki prezentaciji je res težko našteti eh, ves razvoj, do katerega je prišlo. Ampak, kolikor mi vemo, eh, te, ta razvoj dogodkov najpozorneje je spremljajo ravno deležniki sami. No, kaj mislimo, ko rečemo učinkovitost? To je sposobnost programov, da proizvajajo konkretne rezultate. V ti rezultati so opredeljeni v smislu uredbe številka 236 skozi 2014, Eh, in rezultati so opre, eh, opredeljeni glede na različne lastnosti, recimo glede na trajnost, na usmerjenost v določene cilje. Različne oblike rezultatov smo opredelili glede na njihovo funkcijo ker ti namreč niso sami sebi namen, temveč jih moramo gledati v kontekstu širših sprememb. Potem gre pa še za povezavo z učinki. Mi spremljamo predvsem trajnostne spremembe v uspešnosti, obnašanju, odnosu, uh, dojemanju in tako naprej ciljnih skupin, institucij in sistemov. Mislim, da je pomembno, da najprej sistematično opredelimo vse pričakovane rezultate. V angleščini gre za razliko med output in outcome. Pri vsem tem se sprašujemo, kakšna je dodana vrednost projektov, kjer so bila vključena evropska sredstva. Nasplošno smo ocenjevali učinkovitost financiranja IPA v danem kontekstu čezmejnega sodelovanja. Pri tem, kot rečeno, smo gledali trajnostne rezultate in dodano vrednost. Sodelovanje, sofinancirano strani Evropske unije, je zagotovilo konkretno dodano vrednost, kar je še zlasti pomembno za obrobne regije, ker se v navadi s pomočjo teh sredstev premostijo siceršne vrzeli v programih in načrtih financiranja preko nacionalnih programov, ki se ponavadi eh, osredotočajo predvsem na povečevanje zmogljivosti nacionalnih sistemov, vendar obstajajo tudi drugi, mehkejši cilji, ki jih je zelo težko izmeriti. In zato moramo mogoče sredstva tudi tistim, ki imajo nižje zmogljivosti za izvajanje projektov in manjša finančna sredstva na razpolago, kamor sodijo tudi nevladne organizacije. Ravno IPA1 je veliko pripomogla k razvoju zmogljivosti teh skupin. Prav tako gre za fleksibilen način financiranja, eh, projekti pa so vsega, prilagojeni potrebam lokalnih skupnosti in konkretnega okolja, kjer se programi izvajo. Včasih tu ravno zmanjka te povezave z nacionalno politiko in eh, čezmeno sodelovanje pa je vsekakor področje z veliko dodano vrednostjo. Načeloma smo ugotovili, da so projekti čezmejnega sodelovanja zelo dobro uporabili evropska sredstva. Glede rezultatov, izidov, to so tiste trajnostne spremembe, o katerih sem prej govoril, so vidne že v tem, kako se različne družbene skupine odzivajo druga na drugo, kako komunicirajo. Eh, kako se povečuje zaupanje ravno preko programov čezmejnega sodelovanja, eh, kar je še zlasti težko doseči v območjih, kjer prihaja do zgodovinsko utemeljenih neskladij in nasproti. V prvi rundi IPE od leta 2007 do 2013 smo izvedli več programov, ki so vključevali deležnike, ki sicer ne bi nikoli sodelovali. Ukvarjali smo se predvsem s temami, ki so značilne za obmejna območja, šlo je za družbene zadeve, za kulturno dediščino in podobno. Čezmejno sodelovanje je zapletena tematika, ki jo sicer IPA ena zelo dobro pokriva, vendar smo se tam veliko naučili, zato ker nismo imeli veliko razpoložljivih vsebinskih rezultatov oziroma podatkov o tem, kakšni so bili rezultati teh programov. Vsi so se sicer strinjali v tem, da so se zadeve spremenile, vendar to ni bilo merljivo, ker ni bilo enotno evidentirano. Včasih eh, pride tudi do tega, da se dobri primeri kar pomnožijo oziroma se njihov učinek navidezno okrepi, ker dober glas seže v deveto vas in potem imamo pretiran občutek eh, učinkovitosti, ki dejansko ne ustreza realnemu stanju. Glede IP2, ki se tudi že izvaja, mm, zaenkrat še ne moremo veliko povedati o izidu, vsekakor se stvari spreminjajo, veliko je še spremljanja in ugotavljanja dejstev, upamo pa, da bo evalvacija v primeru čezmejnega sodelovanja v okviru IPA-2 le nekoliko boljša in da se bo izognila pomankljivostim pri IP-1. No, potem glede same vidljivosti. Tu smo obravnavali različne dokumente, vključno sklepi sveta iz leta 2015, ki so poudarjali potrebo po strateški komunikaciji eh, in eh, v zvezi s tem seveda tudi eh, finančna sredstva, ki so namenjena državam, kandidatkam v predpristopni fazi, In tu smo zbrali tudi vse informacije in komunikacijske programe za leti 2015 in 2016. Gotovili smo, da imamo največ podatkov o konkretnih dejavnostih, ki so v poročilu tudi omenjene, izhajajo pa predvsem iz izvedenih anket. Potem je tu še problem, ker ima Evropska komisija strategijo zaupnosti in tu potem nimamo dostopa do podatkov, tako da tega tudi ne moremo komentirati. Diginir prav tako meni, da je treba Eh, sodelovati tesneje z delovno skupino pri službi Evropske unije za zunanje delovanje. Tu je sicer koordinacija zaenkrat zelo dobra. Sporočilo Evropske komisije o, vizi, o vidljivosti zahtevah uh, ki so koriste za izvajalce, so tudi namenjene oceni učinkovitosti vseh teh dejavnosti in priskrbijo tudi dokaze na temo splošne prisotnosti v javnosti, vendar tukaj ne vidite ravno ocene o tem, kako učinkovito je bilo vse skupaj. Vidite le, da so se določene dejavnosti odvijale potem še nekaj besed o tej vidljivosti eh, financiranja čezmejnega sodelovanja. Veliko je bilo poudarka na tem, tudi na podlagi smernic, ki sem jih že omenil. Videti je, da so se zadeve v primerjavi z IPA ena zadeve vsega, bistveno izboljša, je bilo nekaj inovativnih pristopov, naprimer organizacija okroglih miz, sprejemniki sredstev iz obeh čezmejnih regij, ki so dobesedno sedeli skupaj in se pogovarjali o rešitvah, ki so jih iznašli. To je bilo zelo zanimivo, to je zanimivo z vidika učenja pa tudi zaradi večje vidljivosti, opaznosti v javnosti. Rečeno je bilo, da komisija meni, da je sicer vidljivost dobra, ampak kazalniki še niso dovolj usmerjeni ravno v prepoznavnost. Ker ne gre samo za tiste ljudi, ki se prijavljajo za nepovratna sredstva, gre za širše pojmovanje v javnosti. Eh, pogosto prihaja do napačnega razumevanja financiranja strani Evropske unije v javnosti. Videti je, da je zelo malo sistemskih raziskav na področju financiranja čezmejnega sodelovanja in zato smo zaprosili vse deležnike, če nam lahko eh, vsaj oni podajo neke primere izvedenih anket ali raziskav javnega mnenja, eh, ker nimamo dovolj virov informacij, razen samih obiskov država, kjer smo se lahko pogovarjali z delegacijami. Tako da ravno tematsko zbrani podatkov na temo čezmenjega sodelovanja, ki je bilo financirano strani Evropske unije, nimamo veliko. In zelo težko je razumeti, kako učinkoviti smo bili, kako prepoznavni smo, kakšna je komunikacija z javnostjo, Eh, večinoma pa smo ugotavljali, da ljudje veliko krat te zadeve razumejo napačno. Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti so bile večinoma usmerjene zgolj v same obmejne regije. Pomembno pa je, da bi o tem obveščali širšo javnost. Iz informacij, ki pa smo jih prejeli in iz eh, razgovorov, ki smo jih opravili, pa ni bilo ravno očitno, da bi se to že dogajalo. Kot sem omenil že prej, je evalvacija čezmenega sodelovanja v okviru IPA-1 pokazala, da ni bilo zadostne merodajne ocene rezultatov. In to je res škoda, saj če lahko poudarimo eh, konkrete rezultate in spremembe, do katerih je prišlo kot posledica takih programov, je to lahko vedno koristno. Eh, tako pa samo predstavimo zadeve kot del sistema in jih eh, ne povežemo z realnostjo na podlagi neke sistematske raziskave. Tako sporočilo bi bilo vsekakor merodajnejše, če bi ga lahko podprli, seveda tudi z dokazi. Naj zaključim s tem, da je še veliko možnih izboljšav in ravno ko govorimo o učinku in rezultatih, je to vedno zelo težavno ker je težko govoriti o cenah, če že ciljev nimamo opredeljenih. Komisija pa vsekakor deluje v pravo smer. Vem pa, da komisija pripravlja javni razpis eh, na temo izboljšanja zmogljivosti na tem področju, tudi z namenom promocije. Kultura učenja, to je tudi v okviru prizadevanj Digenir. Pravzaprav se spreminja tudi način, kako ljudje komunicirajo med seboj, kako vidijo drug drugega, kako vidijo institucije, s katerimi sodelujejo. In to ne drži samo za čezmejno sodelovanje, temveč tudi za druge projekte, ki se delno financirajo iz sredstev, Evropske unije. Kot rečeno, nam manjkajo dejanski dokazi, treba bi bilo pridobiti več mnen prebivalstva, kako oni gledajo na to in na učinek evropskega financiranja. Potem je treba dati več podarka na samemu učenju, namesto samo odgovornosti. Ponovadi se osredotočamo zgolj na odgovornost in potem je podajal tudi na tem, da je pomembno, da te vidijo, kako se ukvarjaš z evalvacijo, kot da bi se dejansko ukvarjali eh, z vsebinskimi platmi zadeve. Zato je pomembno učenje, ker če podarjamo samo odgovornost brez učenja in učljivosti, potem nismo dosegli veliko, če samo naštevamo, koliko ljudi je bilo deležen nekega usposabljanja in podobno. Je pa pomembno, če spremenimo miselnost, ker to bistveno vpliva na rezultate. Torej, potrebna je večja sistematična analiza eh, dojemanja v javnosti, potrebno je osveščanje, postopki so bili sicer poenostavljeni, ampak odziva še vedno nimamo dovolj. Zaželeno bi bilo še nadalje poenostaviti upravne postopke za prejemnike nepovratnih sredstev, seveda znotraj obstoječih pravil in ureditev. Podaril pa bi, da vsekakor obstajajo dokazi, da se komisija premika v pravo smer. Ne moremo pa vnaprej prerokovati, kako se bodo zadeve obnesle vnaprej ker kot rečeno IPA 2 se še izvaja in še nimamo vseh dokazov o rezultatih. To je vse, kar sem želel povedati v tej fazi, kot rečeno, na tem še delamo in lahko pričakujemo še nadaljne spremembe. Za generaldirekcijo NIR, IPA koordinacijo. Hvala. Andrej Lis dobi besedo eh, v imenu GD NIR, eh, dela pa na oddelku za koordinacijo instrumenta IPA. <clears throat> Eh, Hvala lepa. V imenu gospe Kalavera se moram opravičiti, tudi ona se je želela udeležiti današnjega sestanka, ampak ker so se dnevni redi prekrivali, se oziroma načrtovanje dneva prekrivalo, ni mogla priti. Prepravil sem predstavitev, ampak marsikaj ste že pokrili, tako da mi dovolite, da se zdaj vrnem na razliko med. Uh, drž, med programi znotraj države in programi med več državami. Kaj je torej učinkovitejši pristop, nacionalni pristop ali programi, ki zajemajo več držav? Na nacionalne programe se eh, ne, na nacionalnem programu ne bom posvetil toliko pozornosti, ker imamo redne briefinge, ampak eh, programi za več držav pa so manj znani. Tako da se bom osredotočil na nje približno 70 odstotkov pomoči se namenja za te programe, tako da se opredeli potrebe posamezne države v različnih sektorjih. To je predstavljeno v strateških eh, dokumentih. Eh, pravkar smo opravili strateški dialog v parlamentih, katere usmeritve naj bi si zastavili v prihodnjih letih. Eh, Ti programi imajo močan, močan vidik odgovornosti, ker se morajo države pripraviti same, pripraviti morajo predloge za programe in ti predlogi morajo biti dosledni s sektorskimi prioritetami, ki so opredeljeni v strateškem dokumentu. Prav tako pa morajo upoštevati bistvene elemente širitvene strategije, torej pravno državo, temeljne pravice, krepitev demokratičnih institucij, kar seveda pomeni tudi reformo javne uprave ter razvoj in konkurenčnost uspešnost. Programi za več držav so zelo pomemben del instrumenta IPA. Če se spomnite petega in šestega kroga širitve, eh, kako je potekalo vse skupaj takrat, vidimo, da je sodelovanje zelo pomembno. To velja tudi za trenutno širitveno obdobje. Programi so torej zasnovani tako, da dopolnijo programe znotraj držav in intervencije uh, se odvijajo le, če je to potrebno za to, da se borimo proti čezmejnim problemom, da se uh, olajšajo omrežja z, za delo strokovnjakov. Uh, in tako naprej. Je pa treba zagotoviti močno doslednost med eh, delom znotraj države in eh, programi za več držav, zato redno organiziramo srečanja deležnikov. Ko pripravljamo programe, imamo tudi kontaktne točke, nacionalne koordinatorje in pa. Štiri osi intervencij imamo v okviru programov za več držav in na hitro jih bom predstavil. Najprej horizontalna podpora za sektorske politike in reforme. Gre, tu gre za ekonomije obsega. Ko moramo pripraviti nasvete za več držav, ko gre za vprašanja priprave politik, zbiranja dokazov, statistik, oziroma ko je treba izboljšati pripravo nacionalnih politik. Tako da v zvezi s tem je jasno, da se ukvarjamo z enakimi ponudniki storitev, podpiramo. Gre za, tudi za podporo mednarodnih organizacij, kot je recimo OECD, ki pomagajo državam. In to so torej horizontalni ukrepi, ko gre za prispevke v programe Erasmus, kjer sodeluje res veliko držav. Civilna družba, podpora medijev, tudi to organiziramo centralno. Eh, pri tem nam pomagajo evropske delegacije v sodelovanju z nacionalnimi koordinatorji, tako da zagotovimo, da se enaka pozornost nameni podpori civilne družbe in medijev. Potem druga os podpora regionalnim strukturam in mrežam. Tu gre za eh, številne, tako da jih bom navedel le nekaj, gre torej za posredovanje najboljših praks in strokovnega znanja med državami. Tu gre torej za politično sodelovanje, regionalno sodelovanje pri javni upravi in reformah. Podpiramo to, da se širi osveščenost o reformah eh, javne uprave, potem je tu pravna država. To je ključnega pomena, eh, recimo, ko gre za sodelovanje toživcev, za izmenjavo informacij med njimi, ko gre za pregon organiziranega kriminala, ko gre za trgovino z ljudmi oziroma prekinitev takšne trgovine z ljudmi, ko gre za prometno okolje, olajševanje trgovine, podpiramo CEFTO, podpiramo platforme za izobraževanje. V zvezi s tem lahko odgovorim na vprašanja, če želite. Potem so tu naložbe na regionalni ravni. Države se soočajo z velikimi težavami zaradi povezljivosti med njimi. Eh, stroški naložb so visoki v državah Zahodnega Balkana. Zato je res potrebna koordinacija. Potrebne so naložbe v ciljno smerene projekte z regionalno razsežnostjo, medsebojna povezljivost na različnih področjih varstva okolja, podnebja, konkurenčnosti in tako naprej. Glavno orodje za zagotavljanje pomoči na Zahodnem Balkanu je investicijski okvir. Vsi poznate. Eh, takšen instrument. To je vir za črpanje sredstev iz evropskega proračuna, pa tudi um, koordinacija z različnimi institucijami, z nekaterimi bankami in tako naprej. Večina držav članic sodeluje na tej platformi s katero se zbirajo nepovratna sredstva, zagotavljajo vzvodi za investicije in tako se potem financirajo eh, načrti za skupne projekte. Eh, investicijski projekti vsebujejo namenjena sredstva, eh, ki spodbujajo investicijsko okolje, razvoj podjetij. Oziroma S tem se podpira majhna podjetja, mikropodjetja. In tu imamo tudi poseben sklad, ki se ga zdaj uporablja tudi za regije v sosedstvu. Imamo teritorijalno sodelovanje, običajno gre za programe čezmejnega sodelovanja, ki spodbujajo dobre sosedske odnose med državami članicami in državami iz sosedstva ter znotraj regij samih. Ena glavnih skupnih značilnosti teh programov je spodbujanje sprave, zagotavljanje dobrih medsosedskih odnosov in to je bistvo, ki bi ga radi dosegli z vsemi programi, ki sem jih navedel, torej sodelovanje mladih, delo civilne družbe in tako naprej. Navedel bi par primerov tega, kar je za nas že pomembno, podpora ustreznemu pravosodju, to se počne na regionalnih ravneh, podpira se pobude civilne družbe, kot je recimo mehanizem eh, mednarodne narave, podpiramo tudi Eh, programe za zagotavljanje stanovanj za notranje razseljene ljudi na področju ekonomskega upravljanja. Je pomembna podpora programom gospodarskih reform in sredstva se uporabljajo za podporo reform na lokalni ravni, podporo nacionalnih programov. Prav tako pa tudi vzpostavljamo programe v zvezi s prometnimi mrežami, v zvezi z energetiko. In pripravile so se dejanske pogodbe, kako države sodelujo med seboj. Podpirali smo tudi z naložbami. 700 milijonov evrov smo uložili v razvoj železnic, s čimer smo dodatno zagotovili še 2,4 milijarde evrov oziroma vzvod za dodatne naložbe v tej višini. Eh, potem so tu pilotni projekti. 83 milijonov smo vložili v tem obdobju, 69 milijonov. V prejšnjem obdobju to so majhni programi. Devet meja z devetimi državami pokrivamo. In težko je oceniti, kaj vse s temi naložbami dosežemo, je pa pomembno, da omenimo rezultate, ki smo jih lahko ocenili. Najprej zelo dober odziv smo imeli na programe čezmejnega sodelovanja iz civilne družbe, iz javnih organov. Večina lokalnih organov je pripravila posebej eh, namenjene oddelke za to, da upravljajo z evropskimi sredstvi, skrbijo za prepoznavnost in to so eh, Eh, sredstva, ki so usmerjena na organizacije v sami družbi, ki zagotavljajo dodano vrednost. Če tega ne bi bilo, ne bi bilo niti čezmejnega sodelovanja. Programi so spodbudili čezmejno sodelovanje ne le med samimi ljudmi, E, in ne le med organizacijami civilne družbe, temveč tudi med organizacijami civilne družbe in lokalnimi organi, ki so pričeli sodelovati in razvijati skupne programe. Lahko navedem par primerov tega, ker pokrivamo več področji, ki so pomembna za lokalne organe. E, lokalni razvoj, okolje, kulturne dejavnosti, recimo pobude kulturnih mrež so za nje pomembne. 39 projektov z vrednostjo 7 milijonov evrov smo imeli v zadnjih letih, s pomočjo katerih so se vzpostavile pobude za kulturne mreže, izboljšala se je osveščenost o kulturnih vrednotah. Uh, junija je bila izdana publikacija, ki kaže na to, kaj smo dosegli. Potem je tu še turizem. Ena izmed ključnih dejavnosti, ki jo podpiramo, smo podprli s programi, so poti prek Zahodnega Balkana, od Hrvaške eh, proti jugu, prek Kosova in to je ena izmed turističnih poti, po kateri se lahko odpravite, da si ogledate vse naravne lepote kaj pa je najbolj učinkovito in kaj ima največ dodane vrednosti, programi znotraj držav ali med državami? Na to ni pravega odgovora. Cili so različni, se pa med seboj dopolnjujejo. Programi za več držav jasno vplivajo na medregionalno sodelovanje, programi znotraj držav pa podpirajo reforme na nacionalni ravni. Programi za več držav so bolj prožni, hitrejši ker se izvajanje odvija v Bruslju. Nacionalni programi pa imajo drugačne zahteve. Eh, bolj kompleksne strukture so na lokalni ravni, tako kar se tiče zasnove, izvajanja in spremljanja. In treba je zagotoviti več časa, da se doseže soglasje in podpora teh programov v državi. Vse pa ti programi med seboj dopolnjujejo, podpreti jih morajo vsi deležniki, In to poskušamo doseči ne le na tehnični ravni prek financiranja skladov, ampak tudi tako, da to približamo eh, državljanom, da imamo dialog na politični ravni, na vseh ravneh, tako nacionalno kot regionalno. Hvala. Hvala. Ja, ne moram vas eh, še spustiti. Eh, to zasedanje smo organizirali prav zato, ker nas zanima, zakaj je tako malo sodelovanja med državami Zahodnega Balkana, zakaj ni skupnega gospodarskega prostora, zakaj ni ciljnih ukrepov, za katere vemo, da so pomembni za države same in ki bi lahko spodbudili gospodarsko rast. sredstva, ki so na voljo, so majhna, zdaj ste me kar streznili, tako da me zanima, kaj se lahko še zgodi, da bi se ljudje spoznali. Časi sporov niso tako daleč nazaj. Torej, zanima me, zakaj so tako majhni zneski, kdo je za to odgovoren in Ali se vam zdi, da komisija pravzaprav ne polaga velikih upov, da bi zagotovili območja, za katere ne bi veljal vizumski režim in da bi tako lažje pritegnili države v Evropsko unijo? Zakaj torej tega ne podkrepimo, da bi res nastala takšna velika unija, ki si jo želimo? Ne vem, če nam bo tako uspelo. Hvala za vprašanje. Kar se tiče čezmejnega sodelovanja, so zneski majhni, ker pravzaprav ni bilo struktur, ki bi obstajale v državah, preden se je ta proces pričel. Podob, podob, ki bi bil podoben kot v državah članicah. Potrebujete organe, odbore za skupno upravljanje, skupne tehnične sekretarijate, treba usposobiti veliko ljudi za vse te strukture in na to smo se osredotočili v pilotni fazi IPA 1 in potem prešli na IPA 2. E, zdaj so zneski večji, moj kolega bo to omenil, 83 milijonov je v instrumentu IPA med državami Balkana, v državah. Ko pa gre za države, ki so v sosedstvu, je pa v instrumentu IPA več denarja, ko gre torej za sodelovanje med EU in državam, državami v sosedstvu. Je pa to na vrhu naše agende v tem trenutku. Imamo centr za regionalno sodelovanje, ki že prevzema vodilno vlogo s pomočjo komisije za vse te vidike, da bi torej dosegli ljudi, da bi se spodbojala trgovina da bi se zagotovili najrazličnejši ukrepi za olajšanje prehoda, za mejne organ, delo mejnih organov in tako naprej. Preučujemo pa tudi individualne programe reform v vseh državah, kaj se torej eh, obljublja na višjih ravneh in ali se to tudi uresniči na lokalni ravni. Se je pa ta proces, odkar se je pričel, že pokazal rezultate. Sodelovanje se je izboljšalo. Ne želim zdaj navajati številk, da se ne bom zmotil, ampak od začetka procesa se je trgovina med regijami znatno povečala. Srbski premije je omenjal, da je trgovina z Bosno in Hercegovino zanje pomembnejša kot trgovina s eh, Kitajsko, Rusijo in še nekaterimi državami skupaj. Tako da to je tisti razvoj, na katerega se moramo sredotočiti. Gospod Baladoras iz Grškega parlamenta, izvolite. Ah, right. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.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 močno naklonjeni čezmejnemu sodelovanju v celi regiji Zahodnega eh, Balkana, vključno z vsemi finančnimi vidiki in z upravljanjem sredstev, ki prihajajo iz skladov Evropske unije. Eh, Koristo pa je, da sodelujemo na raznih eh, konferencah v regiji, kjer pogosto sodelujemo kot predstavniki grškega parlamenta, kar zadeva tudi eh, vse konference, ki zadevajo sodelovanje ne le v sredozemskem območju, temveč tudi v območju Črnega morja. Eh, zelo je pomembno, da na ta način vzpostavimo ugodne razmere za vse oblike območnih integracij. Eh, seveda pa se pojavljajo pri tem tudi številni problemi. Vsi, eh, ki poznajo razmere na Balkanu, vedo, o čem govorim. Eh, potrebujemo velike projekte, ki nas bodo združevali in eh, prepričan sem, da nekateri projekti, ki so že bili realizirani, kažejo na to, kako koristni so lahko recimo izgradna cest prometnega omrežja, za boljšo povezanost eh, Balkana. Eh, in to je res eh, bilo zelo koristno tudi v povezavi z obstoječim grškim cestnim omrežjem. Potem gre tukaj za številne raznolike elemente, ki jih je treba dobro poznati. Komisija je poleg tega tudi uh, vključila v svoje projekte pojmovanje, da je ravno ta konec Evrope, zahodni del Balkana, lahko zelo pomemben kot vhod, kot neke vrste portal, ki vodi tako proti Rimu kot proti Istanbulu, ki odpira poti vse smeri. In Zahodni Balkan potrebuje poseben pristop, tudi kadar gre za kohezijska prizadevanja in razvojna vprašanja. In tu ravno je Grčija zelo zainteresirana za sodelovanje v raznih projektih. Države Zahodnega Balkana eh, so bile tudi udeleženke na konferenci, ki smo jo nedavno organizirali v Solunu. Tu je šlo za izmenjave mnen ob vrhu Bolgarije, Grčije in Romunije in eh, naš eh, ministerski predsednik se je tudi zelo pozitivno izrazil o tem. Grčija je bila tudi povabljena v to zelo pomembno organizacijo, eh, ki je še zlasti pomembna za Balkan, ker gre za berlinski proces, ki je pomemben za vse. Glede vseh skupnih prizadevanj za razvoj Zahodnega eh, Balkana, moram povedati, da je zelo pomembno sodelovanje, ki smo ga vzpostavili s Srbijo in nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Ne gre samo za to, da si ustvarimo boljšo podobo pri naših sodržavljanih, temveč da dejansko ustvarimo projekte, ki bodo bolje povezali to regijo. To so prava kohezijska prizadevanja. In eh, gre tudi za konkretne regije, ki jih je treba dodatno razviti. Tudi v Grčiji imamo dokaj zapostavljeno področje na meji z Albanijo, ki je lahko zelo zanimivo za nadaljni razvoj in tudi za podjetja. Dame in gospodje, Grčija si močno prizadeva za napredek na vseh področjih, tudi na področju varnosti. Ampak situacija na Balkanu je, kot veste, zelo žalostna že od prve svetovne vojne, ki je, kot veste, izbruhnila ravno na Balkanu. Odtlej je Balkan žrtev različnih oblik nacionalizmov in populizmov in eh, vendarle. Uh, smo potem bili tudi uh, žrtev številnih politik, tako imenovanega eh, tako imenovane krepitve Zahodnega Balkana od zunaj, vendar brez pravega razumevanja za pravo stanje stvari. Torej, kdo želi pomagati, mora najprej razumeti regijo, uh, in skladi, ki so namenjeni eh, pomoči na številnih področjih, od infrastrukture do energetike in tako naprej, eh, morajo imeti tudi nek regionalni in nacionalni pomen. Naprimer, kadar gre za gospodarske in obrtne zbornice. Ne vem, ali je to dovolj eh, vključeno v različne programe in eh, ali eh, je, se upošteva njihova vloga pri regionalnem in lokalnem povezovanju. Pri tem še zlasti eh, mislim na konkretne regije, ki so zelo lepe, recimo pri nas in Pri nas imamo konkretne primere, ko se je celo ministerski predsednik vključil ta prizadevanja, eh, Eh, in eh, zato je pri nas tudi možno opazovati zelo zgleden primer sodelovanja vseh ravni, tudi akademske, pri razvoju nekoliko zapostavljenih, vendar lepih regij. Severna Grčija lahko postane pravi eh, motor napredka in razvoja. In eh, vendarle Evropa ne bi smela stati križem rok in čakati, da se spremeni ne vem kaj. Moramo delovati ne mudoma in brez zadržkov, da bodo ljudje videli, da je Evropa res zainteresirana za napredek tudi teh odmaknjenih območij. Ne sme nam zmanjkati navdušenja, entuzijazma za delo, za sodelovanje z Zahodnim Balkanom. Kajti, če bo Evropska unija izgubila zanimanje za ta del Evrope, bo to priložnost za druge, ki se bodo zanimali za ta del sveta. Zato je zelo pomembno podariti pomen berlinskega procesa in gospa Mogherini je nedavno rekla, da da je treba podpirati sporazume, kot je bil nedavni, ker to kaže na boljšo prihodnost območja. To, kar ste rekli, si bomo vzeli k srcu, ko gre za ta izlet v diplomacijo. Je to bilo zanimivo. Sedaj pa kolega <clears throat> Peterle. Olimas napume, kales eh, kuvedes. das haben wir vor, deswegen, deswegen. Ja, to je pa naš namen, zato pa sedimo tukaj. Gospod Peterle. Verde. Najlepša hvala, govoril bom slovensko. V zadnjih letih sem bil precej angažiran v državah Zahodnega Balkana in zato sem še posebej vesel, da je prišlo do tega pomembnega zaslišanja, do obravnave IPE kot ključnega oziroma najboljšega instrumenta, za realizacijo evropske perspektive držav v tej regiji. Ne bom šel v podrobnosti, bi pa rad rekel nekaj zelo načelnega in zelo eh, splošnega. Ne gre za strošek, ampak gre za investicijo v prihodnost Evropske zveze e, in mislim, da je potrebna o teh fondih zavest, da gre za investicijo strateško investicijo in eh, gospod iz Grčije pred menoj je že upozoril na nekatera dejstva v tej zvezi. Eh, če hočemo krepiti zaupanje, o katerem je bilo tudi govora, so potrebni dobri rezultati in transparentnost. Oboje je ključnega pomena za finalizacijo evropske perspektive držav iz te regije. Eh, glede podrobnosti bi rekel samo to, da zelo pozdravljam eh, poudarek iz ene od predstavitev, v kateri je bilo rečeno, da je treba poenostaviti administrativne postopke. Jaz se s tem zelo strinjam, to bi veljalo tudi za države članice eh, in če bomo poenostavili administrativne procedure, s tem ne bomo naredili škode za transparentnost. E, moj, moja zadnja točka je, e, da torej ne bi rad bil vzgojen, ampak e, rad bi povedal, da države članice se ne, pardon, države kandidatke ali tiste, ki še bodo kandidatke, se ne pogajajo samo z Brusljem, ampak morajo pripričati 28 držav članic, eh, v katerih eh, so mnenja lahko tudi zelo različna. In eh, jaz iz moje izkušnje vidim, da povsod so zelo pozdravljeni projekti, ki kažejo na sposobnost oziroma voljo po sodelovanju znotraj držav, med državami in državami, Eh, ali med kandidatkami in državami članicami. Rezultati takega sodelovanja so vedno pozdravljeni, posebej zato, ker je regija poznana po razlikah in polarizacijah. Torej, eh, jaz želim, da bi vsi skupaj prispevali k temu, da bodo ti fondi resnično krepili in dinamizirali evropsko perspektivo držav. Hvala lepa. Hvala lepa. Še gospod Memedi, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Želel bi se zahvaliti gospodu Ackermanu za njegovo briljantno predstavitev. Bi se pa želel zahvaliti tudi gospodu Peterletu za spodbudne besede, kar zadeva Zahodni Balkan. Sam bi se želel osredotočiti na prepoznavnost, na rezultate in izide. In s tem v zvezi bi imel dve ugotovitvi. Prvič. Če govorim o državi, iz katere prihajam, lahko rečem, da naslednje. Sporazum, ki ga je Republika Makedonija podpisala z Bolgarijo o prijateljskih sosedskih odnosih, če to lahko pripišemo čezmejnim projektom sodelovanja, potem smo gotovo veliko naredili zaradi večje prepoznavnosti če lahko to pripišemo tudi zgodovinskemu, oziroma če lahko zgodovinski sporazum z Grčijo lahko pripišemo tudi čezmejnim oblikam sodelovanja, potem smo gotovo opravili fantastično delo. 83 milijonov je nekdo rekel, ni dovolj, seveda ni dovolj. Ampak če so projekti čezmejnega sodelovanja prispevali vsaj en odstotek, eh, želje moje države za sporazum z Bolgarijo in Grčijo. Potem je ta denar bil bistveno bolje porabljen, kot sama številka kaže. Bi pa po drugi strani rekel še nekaj, nekaj, kar je zaskrbljujoče, bolj kot to, kar sem pravkar poudaril. Če želimo, da bodo evropska finančna sredstva prepoznavna v na Balkanu, ko gre za rezultate in izid, karkoli pač to je, potem moramo skupaj, tako vi kot mi, delati trdo in hitro v prihodnosti. Zakaj? Zato, ker druge države, naj govorimo o vzhodnih ali katerih drugih, recimo bližnje vzhodnih državah, oni delujo hitreje, kot delujete vi in hitreje, kot delujemo mi. Od razpada Jugoslavije so bolj uspešni ti drugi, kot smo mi bili, nevladne organizacije, ki jih podpiramo že 25 let v Makedoniji, te nevladne organizacije, ki jih na nek način financirajo države bližnjega vzhoda ali na vzhodu Evrope, pa naj govorimo o Rusiji ali drugih, Naj vam povem odkrito, da so te nevladne organizacije bolj uspešne na, v Zahodnem Balkanu, kot je Evropska unija z vlastnimi finančnimi sredstvi. Če govorimo o poenostavljanju v zvezi s vsemi temi finančnimi sredstvi, potem nas čaka ogromno dela in hitro moramo delovati, če hočemo te eh, težave odpraviti premagati, premostiti. In če želimo, da bo prisotnost evropskih sredstev eh, bolj prepoznavna na Zahodnem Balkanu. Pomembno je, tako kot je rekel kolega v Grčiji, iz Grčije, da moramo hitro ukrepati in popolnoma strinjam se, da smo nestrpni, kar gre, ko gre za pridružitev Evropski uniji, to bi želeli doseči čim prej. Seveda pa moramo nekatere kriterije izpolniti, preden nas boste povabili, da se vam pridružimo. Pritiskajte na nas še bolj in še hitreje, kajti tukaj smo. Najlepša hvala, gospod Mateljan iz Hrvaške. Predsednica, ja ću nastojati biti brz. Hvala, gospod predsednica. Bom hitar, kajti ob 18. imam vse, nek eh, športni dogodek, ki se ga moramo deležiti. Ko govorimo o čezmejnem sodelovanju kot o pomembnem orodju, potem je to orodje zlasti pomembno zato, da senzibiliziramo državljane za vse koristi Evropske unije. Zato mislim, da bi programe čezmejnega sodelovanja morali osredotočiti na sodelovanje med državami, članicami in državami kandidatkami finančna sredstva, ki se vlagajo v te vrste projektov, so majhna, zlasti, ko gre za infrastrukturne projekte, ki so najbolj prepoznavni, pa so ti projekti in programi zelo pomembni, zlasti na lokalni ravni. Hrvaška ima zelo dobre izkušnje iz časa, ko je bila kandidatka v čezmenem sodelovanju s Slovenijo in Mačarsko. Sam osebno sem bil eh, odgovoren za celo vrsto skupnih programov s slovenskimi občinami in tukaj smo se marsičesa naučili, ne samo o delovanju Evropske unije, temveč smo se naučili tudi nekaj o tem, kako biti bolj pregledni in ne korumpirani. Te famozni postopki, ki jih eh, lokalni voditelji ne marajo, so ravno tiste postopki, ki so povzročili to, da so lokalni voditelji začeli resno gledati na javna naročila in na ta način so začeli izboljševati transparentnost svojih naložb in zmanjšali so korupcijo, torej podkupovanje zlasti na lokalni ravni. Če govorimo o projektih čezmejnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu, pa je zelo pomembna raven dobrososedskih odnosov oziroma um, obravnave težke preteklosti. Ti projekti bodo namreč od spodaj na vzgor, od državljanov samih, ki bodo sodelovali v projektih in videli, da evropski projekti in evropska finančna sredstva lahko izboljšajo njihovo življenje, da je kakovost njihovega življenja v mestu, v vasi boljša, torej da bodo ti povezovali ljudi med seboj in Eh, državljani bodo svoje vlade in svoje parlamente prisilili, da tudi oni razvijajo takšne dobrososedske odnose. Na koncu še nekaj o programih tehnične pomoči oziroma o projektih Twinninga. Če kdo v Zahodnem Balkanu ima dovolj zmogljivosti za takšne projekte, potem je to Republika Hrvaška in iz več komparativnih razlogov ne gre samo za jezik, ne gre samo za to, da se dobro med seboj razumemo. Lahko se naučite nekega tujega jezika, ampak to nujno še ne pomeni, da človek, s katerim govorite o tem jeziku, vas razume. Prihajamo skoraj da vsi iz iste države, iz istega sistema, imamo skupne probleme in imamo tudi iste rešitve. Ampak glede na izkušnje, Hrvaška, pa ne samo Hrvaška, pravzaprav ne more voditi nek projekt, ne glede na kakovost programa. Kajti, če hočete biti vodilni v pr takšnem programu, morate imeti izkušnje pri vodanju, če ga ne vodite, nimate izkušnje in tukaj je uh, začarani krok končan. To ni dobro za Evropsko unijo in za države kandidatke. Kajti najbolj kvalitetni programi morajo biti programi tehnične pomoči. Hvala. Ja, Najlepša hvala za vaše pripombe. To je bilo, torej te povratne informacije so zelo zanimive in pomembne za nas, da ocenimo prednosti in slabosti. In v marsičem se strinjam z vami. Sedaj pa gospa Angelova iz Bolgarije. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. this side. It's good now? Thank you, Madam Chair. Hvala, gospa predsednica. Najprej hvala za organizacijo tega srečanja, ki je pomembno. Preden sama začnem, bi želela reči naslednje. Po mojem mnenju je uspešna gospodarska integracija regije Zahodnega Balkana z Evropsko unijo bo možna samo, če bomo bolj povezani naložbe v Zahodnem Balkanu so naložbe v Evropo. Sedaj bom nadaljevala v bolgarščini, če smem. Bulgarija, eh, Bulgarija visoko ceni svojo učastje v programih za teritorijalno sotrudničenstvo, v ramkite na kojih se predvsem. Mi smo zelo zadovoljni, kadar lahko sodelujemo v vseh teh programih za čezmejno sodelovanje. Saj nam eh, ponujajo možnost razvoja stabilnih, dolgotrajnih partnerstev s sosednjimi državami. In v okviru teh programov eh, si prizadevamo eh, izboljšati skupno življenje, življenje vseh navadnih ljudi, eh, v teh državah in to je pomembno tudi za kohezijo nasploh in tudi za črpanje eh, sredstev iz skladov Evropske unije. Mislim, da so načelne usmeritve in potrebe vseh držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo pravzaprav enake. Potrebujemo več povezanosti v regiji in eh, zato. Eh, moramo pospešiti to sodelovanje ravno na Zahodnem Balkanu, ker je regionalno sodelovanje tudi v duhu prostega gibanja, prostega pretoka blaga in storitev nekaj, kar lahko bistveno prispeva k izboljšanju ne le naših odnosov, temveč tudi vpliva na okolje in sodelovanja na vseh področjih. Pomembno je, da Eh, znamo izkoriščati mehanizme, ki so na voljo v duhu dobre sinergije in v okviru makrostrategije eh, nadaljnega razvoja Evropske unije ter evropskih integracij. V okviru tega je naštetih 14 držav in eh, od tega jih je kar nekaj ravno na Zahodnem Balkanu. Gre za proces pridružitve, ki nam je doslej pokazal, da je zelo pomembno osredotočiti se na prehodna obdobja, ravno od, na prehod od države kandidatke do države članice. Prav tako je pomembno predvideti vnaprej potrebna sredstva eh, v smislu IPE, naprimer, eh, kar je treba potem nadaljevati z ustreznim programom finančne pomoči tudi po pristopu. Uspešnost eh, pristopa pa je odvisna tudi od zavedanja o dejanskih izzivih in težavah v državah kandidatkah. Eh, o tem eh, mora obstajati boljša komunikacija med državami članicami in državami kandidatkami, med vzhodom in zahodom, med Zahodnim Balkanom in drugimi državami. In končno bi rada poudarila tudi to, da bi bi z namenom boljše ozemljske integracije in boljših evropskih perspektiv za vse države Zahodnega Balkana eh, potrebno ohranjati ustrezne instrumente namenjene sodelovanju v duhu strategije Evropske unije za nadaljni razvoj, za kohezijo in za izboljšanje sodelovanja med različnimi regijami. Najlepša hvala za glas izmed ene najmlajših držav pristopnic. Zdaj pa dajem besedo gospe Kobič iz Srbije. Thank you. Uh, Gordana Čomić, Deputy Speaker, National Assembly of Serbia. And as brief as any parliamentarian Ker... Hvala lepa, Gorda Račovič iz eh, parlamenta Republike Srbije. We... Skušala vam bom predstaviti, kako iščemo najboljše možne odgo odgovore na vprašanje, ki smo si jih zastavili tudi danes. Torej, vrednost sredstev, ki jih zagotavljajo evropski davkoplačevalci, ki se stekajo v našo regijo. Uh, se vse skupaj splača? Ne vem. In ta moj ne vem eh, prihaja iz naslednjega. Ko si pogledam finančni nadzor, ki je bil vzpostavljen v Srbiji in veliko dela je že bilo opravljenega, vidim institucije, kjer se treba boriti proti zlorabi evropskih sredstev ljudje na visokih položajih porabljajo evropska sredstva. Sicer je prišlo do izboljšav pri splošnem strateškem pristopu eh, v politikah v Srbiji. Osredotočamo se na regionalno sodelovanje in tako skušamo razrešiti zgodovinsko gledano izjemno težavne, eh, težavno situacijo in vprašanje v regiji. Vendar pa je kljub vsemu vprašanje še vedno, zakaj tako malo sodelovanja? Če pa je na voljo denar, ki ga dobimo iz evropskih skladov, zakaj ta denar ne spodbudi tesnejšega sodelovanja? Sama živim v tej regiji in življenje tu obožujem. Preprosto je reči, ne vem, zakaj se to dogaja. Iskreno pa lahko odgovorim takole. Oklevamo vzeti vajeti v roke za svojo prihodnost oklevamo pred odgovornostjo, ki bi jo morali prevzeti za svojo regijo. Skušamo reševati težave na plečih drug drugega in upamo, da bo Evropska unija tu za nas in da nam bo usilila, naložila rešitve, ker vam. Lažemo, da menimo, da ste lepši in pametnejši od nas. Zakaj torej ne prevzamemo odgovornosti za svojo regijo? <laughs> Dolg se znam vprašanj, ki si jih delimo v regiji, obstaja. In eh, tu lahko odgovorim na vaše mm, smiselno vprašanje, zakaj tako malo sodelovanja, ko pa je na voljo toliko denarja, ki ga evropski davkoplačevalci uh, ponujajo naši regiji, da bi spodbudili čezmejno sodelovanje, da bi zagotovili taktično pomoč, da bi se ulagalo v infrastrukturo, v šole, v izobraževanje, v zdravstvo, v vse, kar se uporablja, če mor smo priča. Drugi del mojega odgovora pa se glasi, da je to, da mi vsi skupaj ne najdemo odgovora, če torej prihaja do izboljšav, če je volja za regionalno sodelovanje, če so institucije za finančni nadzor evropskih in domačih sredstev, zakaj potem to ni priljubljeno, zakaj to ni prepoznavno. Če raziskave, javnomnenjske raziskave, naprimer v Srbiji, kažejo, da ljudje menijo, da Rusija pošilja naložbe, pa ne vložijo niti enega evra. Zakaj torej dojemanje ljudi ni v skladu s tistimi sredstvi, ki jih potrdite tu? Gre za denar, ki se dobro porabi in dobro upravlja. Ne govorim za zlorabo tu in tam, to vse dogaja, to, ampak je to drugo vprašanje. Vsi vemo, da do tega prihaja. No, tako da na koncu lahko povem, da me skrbi, zakaj nismo dovolj pogumni, da bi prevzeli odgovornost za stanje v naši regiji, zakaj potrebujemo moderatorje, zakaj takega na naših sestankih, naj si gre za Evropsko službo za zunanje delovanje, za partnerje iz Evropske unije, ki bi radi delili znanje z nami, ki bi nam res želeli pomagati, da bi si prihranili čas, da bi se razvili prej, kot bi se brez Evropske unije. Nikoli ne bom nehala verjeti v vrednote in lepoto evropske zamisli. In res bi želela, da se tega spomnimo vsi, da si znova naslikamo v mislih evropski projekt. Evropski projekt miru. Do tega ne bi prišlo, če ne bi bilo evropskih sanj, ki so jih sanjali evropski ustanovitelji v sredini 20. stoletja. To je v naši regiji zelo živo. Ne vem pa, kako je v državah članicah in zakaj to dvoje vidim kot nekaj povezanega, da se te finance, ki se stekajo v regijo, porabili na najboljši možen način, da bi tako zagotovili najboljši možen učinek in to, kako vi v Evropski uniji, mi, ki delamo na tem, da bomo nekega dne postali člani Evropske unije, da bi lahko rekli, to se je zgodilo zato, ker ste si vi otrgali del svojih sredstev in jih namenili naši regiji. Ne gre za denar. To je tisto, kar sem pravzaprav hotela deliti z vami. V upanju, da bo naša regija kdaj poplačala vse dobro, kar ste za nas storili. Zdaj moramo dokazati, da se je to izplačalo, da se splača vlagati v ljudi, da se splača verjeti v nas in da moramo vlagati v skupno prihodnost, kadarkoli bo ta že prišla. Prišla pa bo hvala. Hvala lepa. Še eden je prosil za besedo, potem pa bi dala besedo predstavnikom komisije, tolmači pa stavkajo, tako da bodo ob 18.30 v narkvajih odložili orožje. In zanima me, ali kdo izmed vas ne razume angliško. Tam le iz vaše skupine, eh, naši gostje z držav Balkana. Kdo ne razume angliško, vsi razumete? Odlično. Po 18.30 bomo namreč nadaljevali v angleščini. Gospod Vukič, zdaj še dobi besedo iz Črne Gore. Še vedno lahko govorite v svojem jeziku po 6.30, pa ne več od takrat naprej v angleščini. Zahvaljujem se na datoj reči. Najlepša hvala za besedo. Mislim, da mi ni treba posebej predstavljati države, iz katere prihajam, ampak zagotovo se bodo z mano strinjali tudi prijatelji iz sosednjih držav ter iz eh, vseh drugih držav članic, ki ste zastopane tukaj. Črna Gora ima svoje posebnosti v tej regiji, ki pravimo Zahodni Balkan. Prav tako smo bili nekaj posebnega tudi v nekdani skupni državi Jugoslaviji. Eh, številčno in tudi ozemljsko smo namreč najmanjša država na Zahodnem Balkanu. Število prebivalcev, ki trenutno prebiva v Črni Gori, je 620 tisoč. Glede na različne migracije, pa bi sklepal, da je dejanska številka tudi nekoliko nižja v tem trenutku. V tem sodelovanju je naš cilj doseči integracijo Evropsko unijo. Ehm, smo v pristopnih pogajanjih in smo odprli tudi največje število poglavi, smo članica NATO. Eh, s svojimi prizadevanji smo marsikje že pri koncu, začeli smo z najtežjimi poglavji 23 in 24 in sedaj nadaljujemo z našo potjo proti Evropski uniji. In vendar, na kljub vsem tem posebnostim, ki sem jih že omenil, naj povem še nekaj o posebnostih čezmejnega sodelovanja. Naši sosedje čez mejo namreč niso države članice Evropske unije, razen Hrvaške in seveda tudi Italije, od katere nas deli Jadransko morje in tu imamo morsko mejo, ki ni tako očitna. Tako da čezmejno sodelovanje z državami članicami Evropske unije ni možno, razen če preskočimo katero od eh, sosed, vendar je pri vsakem preskakovanju vedno možno, da s tem pride do določenih težav. No, zato lahko ugotavljamo, da je prišlo do nekega nevidnega zaviranja na tej naši poti, kot da bi nas neka nevidna roka ustavljala. Eh, in to je vidno ravno v tem, o čemer govorimo danes – v črpanju iz skladov Evropske unije. Šele čez čas bomo videli, kako uspešni smo bili pri tem. Eh, videli bomo tudi, kdaj bomo dosegli ta naš končni cilj članstvo v Evropski uniji. Ampak kakorkoli že, postavljanje enakih pogojev za vse države Zahodnega Balkana se mi zdi nepošteno in tudi nesmotrno, ravno zaradi vseh teh posebnosti, o katerih smo govorili. Naprimer, primerjava med Srbijo in Črnogoro je nemogoča. Srbija je vsaj desetkrat večja. Prav tako nas ne morete primerjati z Makedonijo ali pa sosednjo Bosno. To je tudi povsem neumestno. Tam gre tudi za množilne faktorje. Vse je treba pomnožiti najmanj s tri. Da ne govorim potem o Evropski uniji. In eh, Črna Gora je edina v regiji izpolnila vse, ampak čisto vse dinamično določene pogoje za integracijo v energetski skupnosti. In zdaj treba zaključiti ti dve poglavi, 23 in 24, to tudi ni nekaj tako zelo egzaktnega. Kakorkoli že zadeve postavimo, nikoli ne moremo reči, da smo izpolnili čisto vse. Vse te zadeve tudi niso povsem izmerljive, naprimer korupcija, organizirani kriminal in podobno. Če merimo katero koli komponento, in glede na to, da smo res najmanjši, je morda to nekoliko nerealno. Tudi, kadar merimo uspehe, to pa še zlasti drži za našo stran meritev. Res je, da mi ne moremo uh, zaključiti posebni poglavi, recimo kot je varovanje okolja, ker nimamo zadostnih sredstev to je pomembno eh, tudi iz drugih vidikov, imamo iste težave kot marsikdo drug in sicer z proračunskim primankljajem. Čeprav smo že veliko eh, storili za izboljšanje eh, stanja, še zlasti pri zadolževanju. In potem še ena zadeva, Črna gora uporablja evro in če recimo nimate vsega tega, kar sem doslej naštel in če niste dovolj močni eh, s številom pripadnikov vojske in policije in tako naprej, pač niste dovolj močni. Ampak če govorimo o ekologiji, res ne moremo biti samo mi krivi za vse to, saj uh, smo v veliki meri res odvisni od najbolj razvitih eh, in najmočnejših v Evropski uniji, še zlasti pa smo povsem različni od tistih, ki so finančno in vojaško najmočnejši. Torej, zato bi vas rad pozval, da v Evropski uniji odgovorni razmislijo malo o tem, da bi upoštevali posebnosti balkanskih držav, še zlasti Zahodnega Balkana, ki si prizadeva postati del Evrope. Najlepša hvala, ponavljam. Koristilo bi nam, če bi med seboj tesneje sodelovali in pokazali več volje po sodelovanju. Potem bi tudi mi dobili občutek, da bi bil pristop sosedov pravzaprav uspeh. Ampak eh, tudi po pristopu je treba ohraniti takšen model. Ko pristopite, ne more Evropska unija reševati vseh vaših težav. Tako ne bo šlo, vam kar takoj povem. Eh, zdaj pa eh, nekaj o prepoznavnosti projektov. Izvolite. Okay, good afternoon, uh, Mrs. Gressler, dear members of the European... Hvala, gospa predsednica, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta in poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov ter upravičenci sredstev iz instrumenta IPA. Danes so me prosili, da spregovorimo o prepoznavnosti in učinkovitosti instrumenta IPA, torej instrumenta za predpristopno čezmejno sodelovanje, uh, med eh, vami in državami članicami. Danes smo slišali že marsikaj o sodelovanju znotraj Zahodnega Balkana med samimi državami. Eh, zato moram samo pojasniti, da obstajata dve vrsti programov. Eni so tako imenovani IPA-IPA, torej med samimi državami, druge pa potekajo med upravičenci instrumenta IPA in državami članicami. GD Regio je pristojen za te programe. Prosili so me, da spregovorimo o prepoznavnosti in učinkovitosti, zastavili pa so mi tudi vprašanje v zvezi s sodelovanjem s Turčijo. Naj pričnem samim kontekstom, da orišem čezmejno sodelovanje z državami članicami. Tako da vas spomnim na splošne cilje programa. programov. Ti programi prispevajo tako k širitveni politiki Evropske unije, kot tudi k evropskemu teritorijalnemu sodelovanju in ciljem takšnega sodelovanja, kar pa je del evropske kohezijske politike. Gre torej za kombinacijo notranje politike Evropske unije in širitvene politike. Na zaslonu lahko vidite ozemlja, ki jih pokriva deset eh, programov čezmejnega sodelovanja v sami regiji. Ogledate si lahko ozemlja, ki so zajeta. Gre običajno za ob... NUC3 obmejne regije in tako se lahko osredotočimo res na obmejne potrebe in potencijale, ki jih lahko sprožimo, zagotovimo s financiranjem. Na naslednji strani predstavitve si lahko gledate seznam programov z dejanskimi ovojnicami sredstev. Dobro je vedeti, da te ovojnice prihajajo tako iz financiranja kohezijske politike, pa tudi financiranja v okviru IPA. Gre za enak delež uh, za oboje programe. se pa to malce razlikuje od eh, financiranja za države IPA-IPA. Kar se tiče učinkovitosti, je tu več elementov upetih v same programe, ki bi morali skrbeti za učinkovitost programov. Eh, prepričani smo, da je ena izmed lastnosti, ki je res pomembna, upravljanje in merila, za sodelovanje, ki jih je treba izpolniti. Za čezmejni projekt je treba vedno pridobiti partnerje iz vsaj dveh držav, z obeh strani meje, torej eh, enega iz države, ki ni članica in enega iz države članice. Tako šele lahko pridobite naložbe in izvedete projekt skupaj. eden izmed eh, projektnih partnerjev mora biti imenovan za vodjo projekta in takšen vodja prevzame odgovornost za celotni projekt. Vodja lahko prihaja iz države, ki ni članice, članica ali države članice. In s tem omogočimo regionalnim in lokalnim deležnikom, občinam, civilni družbi torej, da sodelujejo s članicami Evropske unije, torej z občinami, in lokalnimi akteri v državah članicah in so si enakovredni. Tako res lahko izvajajo standarde, evropske predpise v okviru konkretnih projektov, v okviru sodelovanja. Potem pa je tu še ena lastnost učinkovitosti, okvir učinkovitosti in tudi to je vključeno v uredbo o kohezijski politiki, uredbo o skupnih določbah, ki se uporablja kot referenca za te programe. Ta element pravzaprav zagotavlja, da se na začetku programov zastavijo kazalniki za merjanje dosežkov, zastavijo se torej jasni cilji, kaj morajo ti programi doseči do konca svojega izvajanja, tako finančno kot tudi materialno, fizično. In napredek se tudi preverja dvakrat. Enkrat na sredini programskega obdobja, 2019. To nas torej čaka prihodnje leto, ko si bomo ogledali, v kateri fazi so programi, katere menike so že dosegli. Nekatere kazalnike bomo preučili do konca izvanja programov, torej do leta, leta 2023, pa si bomo znova ogledali, kakšen napredek so programi dosegli in ali so uspeli izpolniti zastavljene cilje. Predvidene so tudi sankcije, ki se lahko uporabljajo za programe, če je to potrebno. Seveda si nihče ne želi, da bi programi izgubili financiranje. Bodi si zato, ker ne izpolnjujejo predpisov zaradi finančnih popravkov, zaradi zaustavitve plačil, ampak te sankcije so mogoče, to sem želela povedati. Rada bi tudi citirala umestno evalvacijsko poročilo iz instrumenta IPA 2. Omenila se je evropska dodana vrednost programov in to se ponovi tudi v poročilu. In mislim, da tega nihče v dvorani ne more izpodbijati. Čezmejno sodelovanje ima edinstveno evropsko dodano vrednost, saj pravzaprav teh programov in projektov ne financira nihče drug. Uh, zdaj bi natančneje predstavila še prepoznavnost. Te, ti programi se uh, upravljajo na obeh ravneh. Zato skrbijo programi za upravljanje v državah članicah in komisija. Gre torej za deljeno odgovornost. Kaj morajo storiti organi za upravljanje? To je zapisano v uredbi. Vsi programi morajo imeti strategijo komunikacije, uh, Eh, načrte za komunikacijo, vzpostaviti mora spletno stran ali spletni portal, kjer mora biti zapisan seznam podprtih dejavnosti. Vse to mora biti na spletni strani. To je le primer enega izmed programov. Mislim, da prihaja iz nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Spletne strani, kjer običajno lahko najdete vse elemente, ki se zahtevajo. Potem še en primer prepoznavnosti in dogodka v ta namen. Evropski dan sodelovanja, to imenujemo, in to smo razvili v okviru enega izmed programov, s katerim pomagamo vsem tem programom, da dobro delujejo. 21. septembra Mm, se obeležuje ta dan v celotni Evropski uniji, pa tudi v državah širitve. Se organizirajo dogodki, kjer se pokaže, kaj se je doseglo v programih. Programi pripravljajo dogodke, da bi tako poskrbeli, da bi osvestili evropske in neevropske državljane o tem, kaj se dosega s to vrstnimi programi. Zato bi vas res iskreno povabila, da se teh dogodkov udeležite, saj so vedno zelo pisani in zelo veseli. Ja, če bomo imeli dovolj časa, si lahko ogledamo tudi video posnetek, ki smo ga pripravili o Evropskem dnevu sodelovanja in v večini programov za sodelovanje se je ta video posnetek tudi uporabil. Zdaj pa še nekaj o komisiji, kako mi skrbimo za prepoznavnost programov. Morda ste že slišali za Evropski eh, teden regij in mest. To je največji takšen politični dogodek po vsem svetu. Običajno pride približno 6 tisoč udeležencev, številne delavnice, seminarje in vsako leto imamo seminar posvečen programom IPA-CBC, kjer prikažemo, kaj se je doseglo, pogovarjamo se o prihodnosti, o prihodnih določbah. Objavili smo tudi predloge za novo kohezijsko politiko in imamo novo uredbo o evropskem teritorijalnem sodelovanju.